I think we can start. Mislim, da lahko začnemo. Schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen Dobro jutro, kolegice in kolegi, gospe in gospodje. Začenjamo sejo. Dnevni red bomo sprejeli, če ni ugovorov. Ugovorov ni. Sprejetje zapisnika se je 9. in 10. novembra. Če nihče nima ugovorov, bomo tudi zapisnik sprejeli. Sporočila predsednika, zaenkrat jih ni. Zdaj pa nas čaka četrta točka na dnevnem redu. Priporočila Evropske komisije za pogajanja o sporozumu o trgovini s storitvami. TISA. Poročevalec in pripravljalec na njo je Wim van de Kamp. Danes bomo glasovali. Najprej bomo preverili, ali ste vsi prisotni.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 Najprej predlog spremembe. Tri. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe štiri. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis ena. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe deset. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto kompromis 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 11, kdo je za, proti, vzdržani, to bomo preverili elektronsko, glasujemo. Ist geöffnet, wo ist denn der Paul? Ja, dann warten wir noch einen Moment, damit. Pomoche trenutek počakali, zato da lahko gospod De Grandes Pascal tudi glasuje. Upam, da zdaj ne bo nihče preveč. Seveda, seveda, hvala lepa, nisem ga videl. Natürlich, Ismail, gleiches Recht für. Seveda, Ismail. Za vse veljajo enaka pravila, tudi za tiste, ki zamujajo.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 Jetzt geht es um seinen Antrag. Pas, jetzt geht es um deinen Za tvoj predlog spremembe gre, zato čakamo. Dobro, toliko da veste, glasujemo o predlogu spremembe 11 Basa Aekauta. Ste že glasovali? Odlično. Glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjeno, s tesno večino. 65. Kdo je za? Proti? Vzdržanje sprejeto. 77. Kdo je za? Proti? Vzdržanje sprejeto. To pa ni veljalo. 66. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. 55, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Predlog spremembe 55. Glasujemo. Konec glasovanja. 23 proti 19 za, zavrnjeno. Kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 26, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Prav, preverjamo. 26. Abstimmung ist eröffnet. Glasujemo. Konec glasovanja. 22 za, 20 proti, sprejeto. Ampak eh, s tesno večino, prav ste imeli. 25, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 29, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 34, kdo je za, proti, to bomo preverili, 34, glasujemo. Konec glasovanja. 17 za, 25 proti, zavrnjeno. 33 je za, proti, vzdržani. Tudi to bomo preverili. Predlog spremembe 33. Glasujemo. Konec glasovanja. 21 za, 22 proti, zavrnjeno. 32, kdo je za? proti, vzdržano, to bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 19 proti 23, zavrnjeno. 30 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 30, glasujemo. konec glasovanja. 20 za, 18 proti, sprejeto. Enaintrideset, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Petintrideset, kdo je za? A, ta je brezpredmeten. Prav. 36, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 38, kdo je za? Proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko, glasujemo. Abstimujte, ašnet. Glasujemo. Konec glasovanja. 15 za, 24 proti, zavrnjeno. 40, kdo je za? proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 39, kdo je za? Proti. Vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 22 za, 21 proti, sprejeto. 22 je brezpredmeten. 41, kdo je za? Proti. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 21 proti 21, zavrnjeno. 53, kdo je za? Proti. Tudi to bomo preverili elektronsko. 53. Glasujemo. Konec glasovanja. 21 proti 21. Zavrnjeno. Kompromis 4. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 47. Kdo je za? proti. To bomo preverili. 47. Glasujemo. Konec glasovanja. 18 za, 22 proti, zavrnjeno. 46 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 48 do je za, proti, vzdržani. Vzdržani, to bomo preverili. 48. Glasujemo. Konec glasovanja. 21 proti 21, zavrnjeno. 49, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 51, kdo je za? Proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. 51 torej glasujemo. Konec glasovanja. 15 za, 25 proti, zavrnjeno. 50. Drugi del, kdo je za? Proti. Tudi to bomo preverili. Drugi del torej. Glasujemo. Konec glasovanja. 20 za, 22 proti, zavrnjeno. 12. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Tudi to bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 18 za, 24 proti, zavrnjeno. 54. Kdo je za? Proti? vzdržanje zavrnjeno, kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto, predlog spremembe 65, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto. Ti si bil sam, drugi niso glasovali s teboj. Naj preverimo, ena. V redu. 67. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Zdaj pa gre tako, kot je treba. 64. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 68. Kdo je za? Proti? To bomo preverili elektronsko. 68. Glasujemo. Izkašlasen? Konec glasovanja. 22 za, 20 proti, sprejeto. No, tudi meni se je zdelo drugače. Dobro, kompromis 6. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 13. Kdo je za? Proti. To bomo preverili elektronsko. 13 torej. Glasujemo. konec glasovanja. 21 za, 22 proti zavrnjeno. 52 do je za, proti vzdržani. Tudi to bomo preverili. Glasujemo. Geschlossen. Konec glasovanja. 19 za, 20 proti zavrnjeno. 57 do je za, proti, vzdržani, tudi to bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 21 za, 22 proti, zabrnjeno. 73, to je za, proti. Tudi to bomo preverili. 73, glasujemo. Konec glasovanja. 20 za, 22 proti, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 76 za, proti, vzdržani. Tudi to bomo preverili. 76. Glasujemo. Konec glasovanja. 15 za, 23 proti, zavrnjeno. 27, kdo je za, proti, vzdržanje, zavrnjeno, 56, kdo je za, proti, vzdržanje, to bomo preverili, 56, glasujemo. Konec glasovanja, 20 za, 22 proti, zavrnjeno, 78, kdo je za, proti, vzdržani. Tudi to bomo preverili. 78. Glasujemo. Konec glasovanja. 18 za, 22 proti, zavrnjeno. 79, kdo je za? Proti, vzdržani. Tudi to bomo preverili. 79, glasujemo. Konec glasovanja. 22 za 21 proti sprejeto. 80 je za proti, tudi to bomo preverili. 80 torej glasujemo. Konec glasovanja. 22 za 21 proti sprejeto. 81 je za proti vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe ena, vodna izjava, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo. Dobro. Predlog spremembe ena. Glasujemo. Konec glasovanja. 21 proti 21 zavrnjeno. Nekdo se je vzdržal. Dobro. Predlog spremembe 2. Kdo je za? proti. Tudi to bomo preverili, predlog spremembe 2. Torej, glasujemo. Konec glasovanja. 20 proti 22. Zavrnjeno. Končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Še tri je manjkajo. Konec glasovanja. 27 za, 14 proti, ne do se je vzdržal. Sprejeto. Čestitamo poročevalcu, vima van de campo. O. Ja. Also solche knappen Abstimmungen, so viele haben wir selten gehabt. Redko kdaj smo imeli toliko tesnih glasovanj. Wir kommen jetzt zu Punkt 5. Peta točka. Gre za predstavitev komisije v zvezi s komitološkimi ukrepi o razvrščanju resnih kršitev v cestnem prometu. V tem primeru gre za predlog komisije, zato da bi klasificirali resne kršitve v cestnem prometu, komisija lahko ukrepe sproži le, če parlament v treh mesecih ne uloži veta. Vim, tiho. Kakor veste, je Evropski parlament lani vrnil predlog komisije na to temo komisija je na to predelala svoj predlog in je ta nov predlog zdaj pred nami. Zato, da bi lahko svojo nalogo nadzora izvali tako, kot je treba in sprejeli ustrezno odločitev, sem GD MUV prosil, da nam predstavi danes situacijo na tem področju. Gospod Ližva, izvolite. Thank you, Mr. Chairman. Good morning to everybody. Uh, Eh, so the parliament. Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljeni vsi. Parlament je dobil novo različico osnutka uredbe o razvrščanju resnih kršitev. Odbor za promet je o tem eh, že glasoval. Prejšnjo različico ste v parlamentu dobili pred enim letom. Parlament je to zavrnil iz več razlogov. Glavni razlog je, da je parlament menil, da nekatere kršitve niso jasno opredeljene. Drugi razlog pa je bil, da parlament eh, meni, da določenih kršitev ni bilo, naprimer nezdružljivost z pravili kabotaže. Komisija je revidirala prejšnjo različico in komisija je predlog revidirala z 28 državami članicami, 28 nacionalnimi strokovnjaki. To pomeni, da bodo uredbo države članice morale izvajati. Izvajati jo bodo morali nacionalni organi, zato je bilo za komisijo zelo pomembno, da so države članice to sprejele ne samo z večino, ampak z veliko večino. Prav tako menim, da je zelo pomembno, da se osnutek ukrepa čim prej sprejme, kajti komisija meni, da je zelo pomembno zagotoviti enotno izvajanje zakonodaje EU. Vendar enotno izvajanje zakonodaje EU pomeni tudi, da bi morali imeti enotno razvrščanje resnih kršitev. To bo skupna osnova za države članice, da bodo ocenjevali ugled operaterjev, Prav tako pa se bodo lahko izmanjavale podatke v okviru sistema ERO. U. Kaj smo storili? Upoštevali smo zahteve in komentarje Evropskega parlamenta pred enim letom. Poskušali smo čim bolj pojasniti definicijo resne kršitve Zagotovili smo več konsistence, še posebej kar zadeva kršitve povezane z derogacijo 12-dnevnega pravila ali potrejevanjem voznikov. Obenem pa smo to prisilno revizijo osnutka uredbe izkoristili za to, da smo vključili določene nove kršitve, gre za nezdružljivost z obdobjem vožnje pred potrebnim počitkom. Gre tudi za kršitve glede uporabe tahografa, če tahograf ni bil prej predmet inšpekcije ustrezne delavnice. Opozoriti vas želim še na eno kršitev in sicer v zvezi s prevozom nevarnega blaga. Kršitve, ki so vključene na seznamu, so kršitve, za katere bo odgovoren prevoznik. Nismo vključili tistih kršitev, kjer bi lahko bil odgovoren pošiljatelj. Kaj pa razširitev seznama kršitev na druge vrste kršitev, še posebej kar zadeva nezdružljivost s pravili kabotaže? Nezakonita kabotaža ni vključena na seznam, ki ga imate pred seboj komisija meni, da je trenuten mandat, ki ga imamo za pripravo seznama kršitev, neustrezen, ne omogoča vključitve kršitev na področju kabotaže. To mora biti povezano z varnostjo na cestah. Tudi če bi vključili kršitve, kot je nezakonita kabotaža, je to prvi korak. Drugi korak je, da kršitve razvrstimo glede na resnost. In če bi vključili nezakonito kabotažo, bi ta kršitev bila manjša kršitev in ne resna kršitev glede vpliva na varnost na cestah. Vsi pa veste, da komisija pripravlja pobudo za ceste, ki bo predstavljena proti koncu leta 2016 komisija pa namerava v okviru revizije osnovne uredbe 1071 iz leta 2009 predstaviti nov mandat za komisijo, zato da bo komisija v prihodnosti lahko predlagala razširjen seznam kršitev, to bi lahko vključevalo nezdružljivost s pravili kabotaže. To kršitev bi lahko razvrstili glede na resnost in glede na vpliv na pošteno konkurenco. V prihodnosti pa si lahko zamislimo tudi drugačne vrste kršitev, naprimer nezdružljivost z pravili glede sedeža operaterja. To so točke, ki sem jih želel predstaviti danes do povdan. Komisija bo odgovorila na vaša morebitna vprašanja danes ali kasneje. Hvala. Hvala lepa. Vim, fandekamp. Ali ne? Ne, ok. Markus Ferber. Hvala lepa. Zelo sem vesel, da je komisija upoštevala zahteve parlamenta, ki smo jih eh, sprejeli na plenarnem zasedanju lani. To je bil tudi naš eh, namen, to je treba jasno povedati. Mislim, da lahko na veliko mestih opazimo izboljšave in tudi bolj jasno besedilo. S komisarko smo govorili o evropskem sporozumu, o prevozu nevarnega blaga po cestah. Ta področja so torej vključena, mislim, da to spada zdraven. Zagotoviti želimo več varnosti na cestah. Povedati pa vseeno želim, da smo zdaj v skupini zadovoljni in da se zelo veselimo, ko smo videli, da je komisija upoštevala želje parlamenta. Določene podrobnosti si bomo še pogledali, ampak na začetku moram povedati, da smo zelo zadovoljni s tem, kar je komisija predstavila. Hvala, zdaj pa Ismail Ertuk. Hvala lepa dobro jutro. Hvala tudi z naše strani Evropski komisiji. Evropska komisija je sprejela naše pomisleke in jih eh, delno upoštevala. Sto odstotno zadovoljni socialisti nismo. Seveda podpiramo predlog in pozitivno se nam zdi naprimer naslednje sprejetje tega tako imenovanega 12-dnevnega pravila, pa tudi, kar zadeva sprejetje dejstva, da uporaba tahografov, ki niso ustrezno potrejeni, ni dovoljena oziroma je vključena na ta seznam. Zato se komisiji zahvaljujemo. Vendar pa so vseeno določeni pomisleki, vsaj kar zadeva delo jemalce, niste upoštevali nezakonito kabotažo, vseeno pa bomo to podprli, zato ker nam je bilo zagotovljeno, da bodo te teme obravnavane naslednje leto v okviru svežnja o cestah. Socialisti torej zaupajo Evropski komisiji, da bo to tudi storila. Mislim, da moramo pojasniti še nekaj. Ko bomo naslednje leto o tem govorili, prosimo, da komisija besedilo tako jasno zastavi, da ne bo možnosti za različna tolmačenja. Naprimer, zaenkrat ni jasno, ko gre za postopek eh, odzema licence, kdo izgubi licenco podizvajalec ali izvajalec, tisti, ki podeljuje naročilo oziroma pogodbo. To je po našem mnenju še odprto in eh, tudi kar zadeva dokumentacijo in eh, pravna sredstva zadeve še niso popolnoma jasne. Vseeno ostajam pri tem, kar smo povedali prej, to bomo podprli in zaupamo Evropski komisiji, da bodo pri reviziji direktive 1071 skozi 2009 upoštevali naše želje. Zdaj pa Robert Zile. Tudi sam se želim zahvaliti Evropski komisiji. Eno leto ste potrebovali, da ste podali svoj nov predlog. Predstavili ste tudi sezname kršitev in eh, kot parlament želimo biti resni, Eno leto smo bili teh, brez teh pravil, zdaj moramo biti jasni, komentarji komisije so bili jasni in tudi to, kar ni vključeno v trenuten predlog, je dober element. Nezakonita kabotaža je nekaj popolnoma drugega. Tisto z političnega vidika lahko rečem, da je nezakonita kabotaža nekoliko nenavadna, če govorimo o skupnem trgu nisem sanjač, vem, da se to ne bo zgodilo čez nekaj let, ampak z političnega vidika moramo razmišljati o tem tudi v cestnem prometu. Namreč govorimo vseeno o skupnem trgu. EKR bo to podprl, ampak eh, določene podrobnosti si bomo še pogledali na splošnem, pa mislim, da je to dobra stvar. Hvala. Stela. Ki Steler? Hvala. Torej ne potem pa Kristin Revodaron. Bon, on reconnaît euh, que la Commission a amélioré son texte. Hvala lepa. Zavedamo se, da gre pri besedilu komisije za eh, goljufije, ampak tudi kabotažo je treba ustrezno obravnavati. Ne more, trg ne more delovati, če imamo toliko eh, neenakosti, prihaja do socialnega dumpinga in vsekakor moramo imeti možnost, da se borimo proti temu in da pospešimo kohezijo eh, v Evropski uniji naš sektor ne bi smel biti označen s socialnim dumpingom. Tudi to vpliva na varnost v cestnem prometu in mislim, da to ni nekaj postranskega. V smislu uspešnosti notranjega trga se mora Evropska unija ustrezno odzvati. In ravno institucije Evropske unije so Eh, tiste, ki se morajo odzvati, kajti uh, treba je sprejeti vse možne pobude, ki gredo v pravo smer in to velja tudi za ta predlog. Tako da uh, želimo napredovati konstruktivno. Potrebujemo pravično socialno razsežnost za uh, promet, potrebujemo tudi tako organizacijo cestnega premeta, ki ustresno upošteva vso veljavno zakonodajo. Torej potrebujemo več usklajenosti na ravni Evropske unije in celotna eh, zakonodaja mora biti polno uresničevana. Tako da pozivamo komisijo k polni, eh, polnemu izvanju. Hvala lepa. Peter eh, Lundgren, izvolite världen inte begriper. För... No. Komisija govori nekatere stvari, ki jih ne razumem. A, ali ne razumete, kako se posluje, ali ne razumete zakonodaje na področju kabotaže? Kaj pravzaprav želite? Ali želite, da vsakega resnega prevoznika potovče eh, konkurenca zato, ker a, eh, sledi a, eh, pravilom? imamo voznike, ki imajo recimo francoska vozniška dovoljenja in ti lahko uh, eh, naprimer uporabljajo tri različna dovoljenja. Tako da dejansko lahko vse čas vozijo. Problem s kabotažo je v tem, da je zelo dovzetna za goljufije. Če se vozite iz Švedske na Dansko čez most, to traja 20 minut potem naložite v Kopenhagnu in se vrnete in spet se začne nova kabotaža in spet se začne tudi obdobje uh, štetja in tukaj je sistematična uh, goljufija, ki je vključena v celoten postopek. Kajti zelo, zelo preprosto se izognemo predpisom. Lahko vozite sedem dni, tako določa zakonodaja o kabotaži. Tukaj zdaj pa govorimo o nekih eh, prostih številkah povezanih eh, s pogodbami o kabotaži, tako da lahko eh, dostavite blago, kolikorkrat hočete. In to bo vsekakor politična odločitev. O tem bodo odločali ministri v svetu in komisija tega ne bo mogla nadzirati. Sploh se ne zavedate, kakšno je stanje na cestah, sploh ne veste, koliko je goljofi, kako se resna podjetja izključujejo uh, konkurenti jih premagujejo, gre pa za take konkurente in voznike, ki imajo komajda sprejemljiva vozniška dovoljenja. Policija skoraj da ne more nadzirati, ali so ta dovoljenja prava ali ne. Problem je v tem, da tisti resni prevozniki, ki želijo resno upravljati svoje delo, bodo imeli resne težave enostavno dovoljujete tem nediscipliniranim podjetjem, da obratujejo. Dankeschön. Uh, vielen Dank an die Kommission für die Präsentation. Gospa Heinz, hvala lepa, hvala komisiji tudi za predstavitev. Žal moram povedati, da uh, äh, äh, za me predloženi predlog ni popolnoma zadovoljiv. V Avstriji uh, tudi naš svet ni uh, podprl tega. Povedala bi naslednja komisija je v uvodni zavi povedala, da bodo upoštevane samo tiste kršitve, ki so resne in ki lahko pripeljajo do recimo smrtnih primerov. Ampak spomnila bi eh, na cilje uredbe 1071 eh, iz leta 2009. Torej, pravila bi morala zagotoviti boljšo varnost v cestnem prometu, hkrati pa bi morala zagotoviti tudi pravično konkurenco, povečati transparentnost na trgu, eh, socialno varstvo in eh, morala bi tudi povečati boljše standarde nadzora. Treba je upoštevati eh, vse te zahteve, potrebujemo stroga merila, ki prispevajo k zanesljivosti. parlament je recimo želel, da se vključi tudi socialni dumping, nezakonita kabotaža, žal to ni bilo vključeno. Eh, po mojem mnenju to ni ustrezno. Po drugi strani je komisija prestopila svoje pristojnosti, kajti pri izvedbeni eh, uredbi eh, govorimo o teži pa tudi o povezavi časa potička s posameznimi eh, temeljnimi akti, ampak ti temeljni akti se dosti krat spreminjajo. Komisija je kršila tudi načelo sorazmernosti, kajti eh, vse določbe so zelo komplicirane in to je v nasprotju eh, s pravili uredbe. Nadzor je tako zelo otežen. Glede na dane okoliščine bi zaprosila za to, da zavrnemo predlog, kot ga imamo pred seboj. Hvala. Hvala, Peter Fondal, ne naslednji. Hvala lepa, gospod predsednik. Tukaj gre za uh, pomembni temelj evropske politike. sicer dobro razmišljamo, ko pripravljamo uredbe in direktive, ampak eh, potem pa šepamo pri izvajanju. In v zvezi s tem bi se rad izrazil. Imam vprašanje za predstavnika komisije. Že več kot eno leto čakam na odgovor Europola v zvezi Eh, z dokumentarnimi prevarami recimo ponarejenimi vozniškimi dovoljenji tovornimi listi in podobno. Europol se ne odziva. Prav nič več jasnosti ni in zato imam konkretno vprašanje. Kaj predvideva ta predlog v zvezi uh, s ponarejenimi dokumenti? Kakšne kazni so predvidene? Poleg tega konkretnega vprašanja pa imam še pripombo. Žal mi je. Eh, Kaj ti šele konec leta 2016 bo predložen eh, novi predlog komisije. Gospod Ertug se je že dotaknil pomembne teme. Dejstvo je, da moramo cestni promet precej izboljšati in eh, slabo je, da bo še eno leto trajalo, preden dobimo svežen. ekipa gospoda Junkerja naj bi Evropo pomaknila naprej eh, na pomembnem področju, torej na področju cestnega prometa, pa moramo še eno leto čakati na tako pomemben svežen. To, to je bilo moje konkretno vprašanje. Hvala lepa, Bruno Golniš. Euh, Hvala, gospod predsednik. Ker v zadregi sem, uh, kot da bi zamudil neko epizodo, vse režal mi je, da moram mm, povedati svoje mnenje o dokumentu, ki ga pravzaprav ne poznam prav dobro, kajti dokument ni bil na voljo med delovnimi dokumenti, ki smo ga mm, jih prejeli. Mogoče je bilo to na spletni strani komisije, ampak žal eh, trenutno težko povem svoje mnenje o tem. Glede vsebine pa takole. Peter Lungren je podal zelo jasno mnenje, strinjam se z njim, sem pa nekoliko presenečen, ko govorimo o uredbi, ki bo odobrila uh, umik dovoljen, licenc. Uh, mislim, da je to zelo specifičen ukrep in eh, ta ukrep bo uh, imel predvsej vpliva. Ali smo res dovolj pristojni za to? Ali smo res mi uh, tisti, ki smo uh, odgovorni za sprejemanje takih uh, odločitev, tudi uh, z kazenskega vidika? Govorili smo o načelu subsidijarnosti in tukaj imam pridržek. Naj še enkrat ponovim, zadevnega besedila nisem podrobno preučil in posledično eh, se pridržim. Eh, ne bom izrazil svojega mnenja, to bom izrazil prihodnje, ko bom vedel več. No, naj vas eh, le obvestim. Dokument smo dobili prek newslettera, je bil poslan, tam je tudi povezava do dokumenta glasovali pa bomo šele kasneje, torej januarja, tako da boste imeli dovolj časa, da se skupaj preberete in da oblikujete svoje mnenje. Jackie Foster je naslednja. Hvala lepa, gospod predsednik. Včeraj sem kar pogrešala dokument, nisem ga mogla najti. V veliko pomoč nam bi bilo, če bi ga imeli na voljo, kako drugače, ne samo prek vseh teh e-mailov. Eh, danes sem dobila eh, dopis komisije oziroma pogrešala sem ga recimo če bi nam na nekem listu a štiri eh, na kratko predstavili zakaj pravzaprav gre to bi nam bilo veliko pomoč no glede drugih točk pa takole leta se že pogovarjamo o teh vprašanjih In dejstvo je, da morajo države članice izvajati zakonodajo, ki jo že imajo na njihovih ozemljih. Torej njihove vlade morajo zagotoviti, da se zakonodaja spoštuje. Strinjam se s Petrom. Težave imamo z mejami. Vemo, da jih imamo. In eh, vse manje ljudi, ki izvajo nadzor na mejah. Mm, zato je vse tako težko, pravzaprav skoraj da nemogoče kako naj potem obravnavamo goljofije. Stvari niso tako preproste, žal je tako. Zanimivo bi si bilo podrobneje pogledati, kar je bilo povedano. Seveda pa je tukaj še vprašanje različnih pravnih sistemov, uh, kakšna je odgovornost uh, voznikov. Išmael se je tega že dotaknil. V nekaterih državah članicah uh, bi zaradi kršitev preganjali podjetje. V Združenem kraljestvu je pogosto uh, vodni, voznik tisti, ki se ga. Preganja. Tako da je treba razmišljati tudi o tem, ne moramo kar čez noč spreminjati naših pravnih sistemov, niti v desetih letih ne, če tudi bi si želeli. Tako da je treba upoštevati tudi to. Seveda se zahvaljujem komisiji, da je danes dopoledne z nami. Hvala lepa. Mogoče še enkrat, da bo vse skupaj bolj jasno. Rok za vaša mnenja je 14. januar, 21. februarja, pa potem plenarno zasedanje. In takrat imamo še dovolj časa, da stvari preučimo. Komisijo smo Eh, povabili, da se skupaj pogovorimo. Včeraj smo poslali koordinatorjem besedilo in tudi uh, link. Matis von Milterburg je naslednji. Hvala lepa. Gospod predsednik, lahko sem kratek. Najprej naj povem, da je to dober predlog Evropske komisije na področju cestnega prometa tako kot kolega Foster in Van Balen, bi tudi samo pozoril, da, da gre tukaj za vprašanje pravilne uporabe eh, pravil. Ne gre eh, samo za to, da se enotno uporabljajo v vseh 28 državah članicah. Imeti moramo tudi dovolj inšpekcijske podpore. Ali je komisija poskrbela za to? To je treba dobro urediti. Komisar Timmermans uh, si je zadal agendo za boljšo zakonodajo. Ampak na področju cestnega prometa smo premalo ambiciozni. Kolega Fambal je že povedal, že dolgo čas, čaka, časa čakamo na svežen uh, o cestnem prometu, ampak žal o tem komaj da kaj govorimo. Nimamo nekega solidnega uh, zakonodajnega svežnja? Ali tukaj sploh še lahko govorimo o enotnem svežnju? Komisijo bi pozval, da naj se še posveča cestnemu prometu. Ne gre samo za izvajanje, gre tudi za izboljševanje predpisov uh, v cestnem prometu, ki jih potrebujemo. Eh, Dominik Kriki je naslednja. Je naslednji. Hvala lepa, gospod predsednik. Ne bom ponavljal, kar je že bilo povedano. Komisijo smo že zaprosili, da eh, preuči kabotaž, ampak mogoče zdaj ni pravi kraj in čas, da se pogovarjamo o tem. Komisija je dokazala, da lahko resno napreduje tako glede vsebine, kot tudi glede oblike besedila nekateri predlogi niso popolni, ampak glede na težave, ki so jih izpostavili že kolegi, torej kako bi se izognili resnim kršitvam in drugim vprašanjem, je komisija upravila dobro delo. Ne bom še v podrobnosti, bi pa izpostavil nekaj, eh, kar mi je zbudilo pozornost, kar eh, nekako čudno se mi je zdelo v drugi razpredelnici, ki se nanaša na kršitve v zvezi s tahografi. Komisija predlaga določene številke eh, za tiste najbolj resne kršitve. Ampak dejstvo je, da ni najbolj resna kršitev, če nekdo zavrne, eh, da bi ga kontrolirali. Moramo imeti določeno skladnost v teh eh, preglednicah. Poleg zavrnitve eh, kontrole je tukaj še nekaj zelo resnih kršitev. Mogoče imamo lahko resne in še bolj resne kršitve. To je treba preveriti, da bomo imeli več doslednosti. Prosil bi vas, da še enkrat preučite preglednico številko 2, kajti mislim, da ni dosledna. Werner Kuhn je naslednji. Hvala lepa, gospod predsednik. Časi so se spremenili še pred 20 leti. so bili ravno nizozemci eh, eh, tisti, ki so želeli eh, še več regulacije v tehničnem smislu, pa v smislu počitka in tudi v nemškem odboru za premet smo pogovarjali o tem, kaj je zdaj nezakonito, koliko ton goriva imate lahko v vozilu in tako naprej. Uh, Zdaj pa se situacija spreminja, ne morete se več kar tako uh, premikati po Evropi sem in tja. Dejstvo je, da moramo zagotoviti enake pogoje za vse udeležence, hkrati potrebujemo pa tudi določene tehnične standarde v okviru uh, svežnja za uh, primerno za vožnje po cesti. In zdaj se tukaj uh, sprašujemo, kaj so to resne kršite, kaj se je vse spremenilo v Evropi. V Evropi potrebujemo enakomerno izvajanje in ocenjevanje, ne pa posod drugače, nekje lahko rečete, no, uh, tukaj govorimo o kršitvi v zvezi s časom počitka, ampak to ni tako kritično. V drugi državi to obravnavajo drugače. Pomembno je, da smo dosledni. Seveda je treba ustrezno potem uh, odmeriti tudi kazen. Tukaj imamo čas počitka, zavarovanje tovora, imamo dovoljenja, licence. Dovoljena morajo biti med seboj primerljiva. Tudi pri tovornem prometu moramo biti zelo pozorni, kajti uh, tukaj potrebujemo posebne kontrole. Ta promet je, zna biti posebej nevaren. Dobro je, da imamo neke vrste katalog, da se ga lahko pogledamo. Tukaj imamo uh, recimo prekoračitve, uh, dolžine vožnje, deset ur recimo. To ni tako dramatično. Če pa govorimo o tem, da se ta čas eh, preseže za 50 odstotkov, je pa to potem že zelo resna kršitev in jo je treba kot tako obravnavati. In tukaj je vedno odgovoren voznik, to so dejstva. Tudi špedicijsko podjetje mora biti upozorjeno. Treba je odrediti kazen, mogoče celo odzeti prostost in tako naprej. Potem je tukaj kabotaža, dejstvo je, da imamo notranji trg v Evropi in treba se je dogovoriti o tem, kaj ti imamo ogromno praznih vožen, eh, kjer se ogromno potroši, imamo podnebno konferenco eh, v Parizu, recimo imamo tovornjake, ki eh, vozijo prazni, Eh, potem nastavijo uh, svoje tahometre na nič in potem se spet vrnejo eh, na točko, kjer naložijo tovor in tako naprej. Treba se torej poglobiti tudi v take stvari, kot je kabotaža. Smo enotna Evropa, imamo enotni gospodarski trg, imamo uh, podoben uh, BDP kot uh, ZDA, kot države iz Azije. In dejstvo je, da potrebujemo bolj preprosta pravila. In enotno moramo odmerjati kazni. No, potem so pa tukaj uh, še plovile s parangali in tako naprej. To je tudi jasno.

Torej, zajeti moramo vse nezakonite dejavnosti. S tem se lahko vsi strinjamo. Ampak vtis imam, da nekateri v tem prostoru vse čas podarjajo nezakonito kabotažo, socialni dumping, mm, nevarno situacijo na cestah ampak na ta način eh, se vpliva na konkurenco. Vse čas govorite o socialnem dumpingu. Prosim vas, da mi dokažete, da mi pokažete nekoga, ki izvaja poslovno dejavnost in ima potem nižje Eh, stroške poslovanja. Ne moremo imeti iste stroške in iste plače na nizozemskem in v vzhodnji Evropi. Tega se je treba zavedati. Seveda potrebujemo varnost na cestah, potrebujemo nadzor, ampak dejstvo je, imamo eh, enotni trg in konkurenco. V nekaterih sektorjih potrebujemo tako konkurenco in jo podpiramo. V drugih sektorjih pa je možno, da nekdo izgubi na konkurenčnosti in eh, na to je treba biti pozoren. Potem je tukaj še ena stvar. Govorimo o socialnem dumpingu in o plačah. Ampak prosim, pogledajte si, kaj se dogaja v določenih državah članicah. Včasih imamo uh, podjetja, ki najemajo voznike in uh, jim ne plačujejo takih plač, kot bi jih recimo izplačevali v Franciji, na nizozemskem ali v bolje stojičih državah. Izplačujejo najniže možne plače. In v tem primeru se strinjam, da gre za kršitve. Ne govorite vse čas o uh, socialnem dumpingu in o vladavini pravi, ampak treba je zagotoviti tudi, uh, da smo konkurenčni. Hvala lepa. Mislim, da smo vsi povedali svoje, jaz pa bi eh, se dotaknil zadnje točke. S polskim ministrom za promet sem se pogovarjal. Rekl je, da ne bi bilo problematično, če bi imeli popolnoma uh, prosto konkurenco. Ampak dejstvo je, da če imamo uh, voznike iz Polske, ki delajo v Nemčiji, da se jim plačuje popolnoma polskih merilih. Ampak dejstvo je, da so recimo v Romuniji plače še nižje in da potem romunski vozniki prihajajo na polski trg. Kaj pa potem? In tukaj smo potem v dvomu. Vse te stvari je treba imeti pred očmi. Seveda želimo, da so meje odprte, ampak socialni dumping na koncu prizadene lahko vsakega. Zato pri kabotaži potrebujemo določena pravila in zakone, ki bi jih morali uh, nadzirati oziroma uh, imeti na voljo. Recimo primer. Nekoč smo izvedli nek obisk pri kontrolnem organu in rekli so nam, da jih voznik včasih pogliče in pravi, prosim, kontrolirajte me, že 17 ur sem že za volanom, moj šef pa pravi, naj še počakam, kaj naj se uh, v takem primeru stori. Torej tudi podjetje mora prevzemati določeno mero odgovornosti. Mogoče uh, to ne velja za uh, vsako podjetje, ampak pri določenih podjetjih uh, pa gre za določene uh, kazni, uh, ki se vedno nanašajo na isto stvar in istega voznika in temu se je treba izogniti. Potem pa je tukaj še tretja točka, gre za svežen o cestnem prometu, o tem se pogovarjamo že dolgo, vemo, da uh, se komisarka Bulčeva prizadeva, da se svežen začne izvajati. Pravzaprav je skoraj da dokončan, ampak v komisiji imamo zdaj novo hierarhijo in uh, komisarka ima manj besede, potem imam tukaj podpredsednika, ki eh, ima več besede in na, vrstu, na vrhu sta gospod Juncker in gospod Timmermans in ona dva. Uh, potem odločata in v tem smislu potem boljša zakonodaja pomeni nobene zakonodaje. Treba je opozarjati, da potrebujemo uh, ta svežen in potrebujemo odločitev gospoda Timmermansa in Junkerja in ko ju pozovemo k temu, pravita, smo na dobri poti in jaz enostavno več ne zaupam. Komisija nam pač ne pomaga pridobiti zaupanje. Včasih potrebujemo uh, kaj več kot zgolj uh, besede gospoda Šefkoviča, Timrovanca ali Junkerja, saj bo kmalo, saj bo kmalo. Potrebujemo dejansko uh, svežen, ki ga imamo pred seboj. Sam imam uh, že leta izkušen in uh, vesel bom, če bo svežen pripravljen naslednje leto ali pa tudi, če bo še eno leto kasneje. No. Uh, Ali je to dober pristop ali ne, o tem eh, se morate eh, odločiti sami, ampak eh, dejstvo je, da bomo verjetno morali na ta svežen čakati še kakšno leto. No, zdaj pa čakamo še na odgovore komisije, gospod Ližva, vaša je beseda. Uh, uh. Hvala lepa predsednik, moj vtis je, da je bilo to, kar smo danes dopovdne slišali, res zelo jasno. Ta predlog uredbe, seznam kršitev je po mojem mnenju dober, je pa res, da je to šele prvi korak in eh, z delom bomo nadaljevali, saj želimo zagotoviti skladnost z vsemi pravili Evropske unije in ne le tistimi pravili, ki neposredno vplivajo na varnost v cestnem prometu. Obstajajo tudi drugi cili, ki so izjemno pomembni. To so poštena konkurenca, ustrezni delovni pogoji za delavce, zlasti za voznike. V prihodne bomo morali več pozornosti dati temu, da bomo zagotovili skladnost tudi z drugimi pravili, zlasti tistimi o kabotaži. Pa tudi pravili glede pravil o ustanavljanju in bojo proti tako imenovanim slamnatim podjetjem. Kar se tiče priprave pobude za ceste, moja komisarka, čeprav še vsega niste videli, pa vam lahko povem, da tako komisarka kot tudi celotna, celotni oddelek eh, trdo dela na tej pobudi. Naj prej bomo pripravili oceno ex post, torej oceno obstoječe zakonodaje. S tem želimo ugotoviti, ali je zakonodaja primerna, jasna oziroma ali um, je treba predvsem zagotoviti ustrezno uveljavljanje. Če pogledamo uredbo 1071 skozi 2009 in pa 1072 ti dve uredbi sta tudi vključeni v to naknadno preverjanje oziroma ocenjevanje. Upamo, da bomo na osnovi teh dejav potem začeli ustrezno pripravljati tudi oceno učinkov. Ne se odzovem na dve specifični vprašanje oziroma pripombi. Najprej tisto, kar je povedal gospod Rike in sicer glede možnih razhajanj med resnostjo posameznih kršitev recim, in tistim, uh, tistimi kršitvami, ki mogoče niso tako resne. Po eni strani imamo, da nimamo kršitev uporabe ponarejenih eh, listin, drugo pa, da ni zagotovljen dostop do listin. Tukaj imamo več skupin kot sem povedal, v tem trenutku ne moremo zavrnitve dostopa do dokumentov obravnavati kot naj, hud, najbolj hude kršitve in tega, kar je opisano v četrti prilogi uredbe 1071 skozi 2009. Potem gospod Vandalen je tudi omenil nekaj glede um, ponarejenih dokumentov. Ponarejeni dokumenti so vključeni v seznam kršitev. Naj omenim zlasti neskladnost z uredbo glede vozniških dovoljen, licenc, voznikovih kartic in tako naprej. To je v drugi skupini jasno napisano, torej v drugi skupini kršitev, kršitev 9, potem imamo pa tukaj tudi kršitve glede ponarejenih dokumentov v skupinah 10 in 11. Besedilo je kompleksno, je tehnično. Zato smo ga kar dolgo pripravljali. Pripravili pa smo tudi neuradni dokument non-paper, v katerem razlagamo logiko te nove klasifikacije. Zakaj smo nekatere kršitve spremenili, zakaj smo jih vključili tako, kot smo. Skratka, upam, da vam bo to pomoč. Hvala lepa. Ne opozorim še na to, da lahko svoje pripombe oddate do 14. januarja 2016 v našem sekretarjatu plenarno zasedanje pa bo potekalo 28. februarja in takrat tudi glasovanje. So, Prihajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. To je predstavitev izvršnega direktorja Evropske agencije za prometno varnost, gospoda Milja. Naj vas spomnim na to, da smo EMSO obiskali v Lizboni. Gospa Merja Kilen in gospod Zile sta bila tam, obiskala sta to agencijo EMSO. V zvezi s tem obiskom je bilo pripravljeno tudi poročilo. Yeah. Diejenigen, die nicht mehr. Those who would not listen, please leave this. Tisti, ki ne nameravate poslušati predstavitve, prosim, da greste iz dvorane. Also, mal ich Sie, Najprej z veseljem pozdravljam izvršnega direktorja EMSE, gospoda Milja. V Lizboni je že bila naša delegacija Robert Zila in Mirja Kilinen, sta bila tam, poznate ju osebno, seveda pa si vsi želimo dobiti informacije o tem. Pripravljeno je bilo tudi poročilo o tem obisku, ki je bilo tudi razdeljeno vsem članom. Nekaj informacij torej že imamo, se pa veselimo vaše predstavitve. Hvala lepa, da ste prišli in izvolite. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovanim poslancim, gospe in gospodje, najprej bi se rad zahvalil, da ste me povabili v svoj krok in da imam danes priložnost, da vam predstavim trenutne dejavnosti EMSE ter izzive za prihodnost. Rad bi izrazil hvaležnost temu odboru. Odbor nas je izjemno podpiral in tudi pomagal EMSI pri doseganju rezultatov od ustanovitve te agencije leta 2002. Nasprotju z lanskim letom bi danes rad predvsem predstavil glavne prioritete in pa izzive EMSE v prihodnem letu. Najprej o izzivih. Glavni horizontalni izziv celotne agencije bo zagotoviti jim izvajanje osnovnih nalog, zveri, ki jih imamo na voljo. Agencija je postala široko sprejeta platforma za izvajanje storitev, zbiranje znanja in pa zagotavljanje tehnične pomoči državam članicam, različnim službam komisije, drugim agencijam Evropske unije, torej vsem tistim, ki imajo koristi od vsakodnevnega dela naših eh, kolegov. Kot vidite na tem grafu, je agencija leta 2013 začela tudi izvajati zniževanje kadrovskega obsega eh, in sicer v okviru širšega cilja, da bi v inštitucijah Evropske unije kadre zmanjšali za 5 odstotkov. Kljub temu pa je seznam in obseg nalog, ki jih agencija ima, stalno rastel. Zdaj gremo celo naprej, ko gre za kadrovsko krčenje. V skladu s tem in usporedno s tem pa tudi ugotavljamo, katere so naše glavne prioritete. Rad bi se vam zahvalil, da ste eh, poleti 2014 sodelovali v naši prvi anketi oziroma pregledu, strateškem pregledu deležnikov. V letu 2016 eh, bo agencija izvedla še eno zunanjo oceno. Informacije oziroma eh, podatki, ki nam jih boste tudi v tem krogu posredovali, bodo za nas izjemno koristni. V srcu naših dejavnosti je varnost ladi oziroma plovil. Predvsem bomo intensificirali delo na področju varnosti potniških ladi. V letu 2016 bo študija EMSE o stabilnosti glede škode oziroma poškodb na potniških ladi, ladjah osnova za pripravo predloga, ki ga bomo predložili IMO-ju za izboljšanje varnosti. Prav tako bomo nadaljevali študijo glede ladi Roro, nadaljevali bomo tudi s podporo tehničnih vidikov preverjanja uh, tehnične primernosti potniških ladij. Kadar gredo stvari narobe in žal večkrat gredo na robe. Po naših statistikah na evropskih mejah celo veliko krat grede na robe. Lani smo imeli, da nimamo več kot 3000 incidentov in nesreč. Od tega jih je bilo 99 resnih, več kot 130 je bilo smrtnih žrtev in več kot 100 je bilo izgubljenih ladij. Torej statistike kažejo svoje iz eh, te statistike, iz teh napak se moramo naučiti in eh, eh, stvari na podlagi tega izboljšati v prihodnje. Zato je analiziranje še toliko bolj pomembno. Pred kratkim smo izdali letni pregled žrtev in pa incidentov v pomorskem prometu. Na osnovi naše podatkovne baze, kamor um, vnašamo vse preiskovalne dokumente oziroma poročila o nesrečah. V letu 2016 bomo še zmeraj zagotavljali pomoč tako državam članicam kot tudi Evropski komisiji na področju mednarodne in evropske zakonodaje ter preprečevanja onesnaženja, ki izhaja iz ladij. V okviru tega bomo podprli izboljšanje izvajanje direktive o, o pristaniških sprejemnih instrumentih. Prav tako bomo komisiji pomagali pri izvajanju uredbe o spremljanju, poročanju in pa preverjanju emisij CO2 iz pomorskega prometa. Komisiji bomo pomagali pa tudi pri izvajanju uredbe o recikliranju ladim. EMSA je prvotno razvila sistem TETIS za uporabo v režimih eh, nadzora oziroma inšpekcijskih kontrol v pristaniščih. TETIS smo potem v letu 2015 razvili naprej to je zdaj postal sistem Evropske unije za zbiranje in izmenjavo informacij, prav tako pa tudi za izvajanje inšpekcij in preverjanje skladnosti z evropskim eh, pravom. Osnova za to je bila revidirana direktiva o žveplu. Na podlagi tega smo vzpostavili nov sistem TTIS-S. V prihodnje želimo, da bi TETIS postal edini sistem, ki se bo uporabljal po celi Evropski uniji za različne eh, inšpekcije in pa preverjanja. Direktiva PRF, uredba MRV in pa uredba o recikliranju ladi so pravni akti, ki bodo osnova za to. V naslednjem letu bo agencija nadaljevala z zagotavljanjem pomoči sosedam, partnerjem Evropske unije pri prilagajanju njihovih standardov in pa zakonodaje. Nadaljevali se bodo projekti v Sredozemlju, Črnem morju, Kaspijskem morju in pa Jadranskem morju. Prav tako bomo sodelovali pri tem, da bomo naše kolege iz teh držav in pa iz njihovih organizacij pripravljali in usposabljali za tako imenovani klin, si, net in pa druge instrumente. Prav tako bomo v letu 2016 eh, podprli proces izboljšanja notranjega trga in pa učinkovitosti pomorskega prometa. Pri tem bomo še naprej delali na konceptu nacionalnih eh, enotnih oken, National Single Window, eh, kot tudi sodelovanja z carinskimi organi. Izvajali bomo pilotni projekt glede poenostavitve in pa harmonizacije formalnosti glede tovora. Radi bi pokazali, kako lahko s tako imenovanim e-listom e-manifest izboljšamo postopke v okviru nacionalnih um, sistemov. Pri tem bomo seveda uporabili nove možnosti, nove tehnične možnosti, ki uh, obstajajo znotraj držav članic Evropske unije in pa institucije Evropske unije. Pri tem zasledujemo en sam cilj, namreč želimo zagotoviti ključnim akterjem najbolj uh, zanesljive podatke glede uh, pomorskega prometa. Še naprej bomo zagotavljali po meri okrojene storitve nadzora na uh, morju, uh, potem sledenja in pa identifikacije plovil Frontexu. To storitev zagotavljamo že od aprila 2013 eh, in jo bomo zagotavljali še naprej, pri čemer bo prenovljena maja 2016. Prav tako eh, bomo še naprej zagotavljali Frontexu storitve na področju oziroma na podlagi sistema Eurosur. Agencija bo še naprej posodobljala svojo tehnologijo, saj želi čim bolje in čim bolj hitro uh, deliti informacije ter ustvarjati dodano vrednost. Pri tem bo uporab tako imenovani sistem Remotely Piloted Airborne System, kot tudi druge uh, izjemno napredne sisteme, predvsem namenjene sledenju manjših plovil. S tem naj bi uh, podprli izvajanje večnamenskih misij, kjer lahko z uporabo sistema RPAS izvajamo dejavnosti spremljanja na morju, prav tako lahko spremljamo emisije, SR-je in eh, tudi odkrivamo um, onesnaženo z naftom. Naj omenim še razvoj storitev Copernicus in sicer gre za aplikacije glede varnosti. Uh, v, Jutri naj bi bila podpisana pogodba o delegiranju nalog, začela pa naj bi se izvajati leta 2016. V petletnem obdobju bo EMSA prejela 40 milijonov evrov. EMSA bo v okviru svojih nalog zlasti osredotočena na izboljšanje integriranih storitev nadzora v pomorskem prometu. Agencija bo še naprej igrala zelo pomembno vlogo pri odzivih eh, oziroma odzivanju na onesnaženje z nafto. EMSA bo v kratkem eh, zagotovila 19 velikih plovil namenjenih eh, odzivanju na to vrstno onesnaženje. Delala bo med drugim tudi na območju okrog kanarskih otokov in pa Madeira. Gre za javno-zasebna partnerstva. EMSA bo pri tem eh, zagotovila sisteme odzivanja in pa ustrezno opremo. Uh, upravljavci plovil pa bodo zasebniki, ki sicer izvajajo komercialne dejavnosti, so pa z nami podpisale tako imenovane pogodbe o dežurstvu, stand-by contracts. To pomeni, da bodo ti izvajalci stalno na voljo in da če bo prišlo do onesnaženja z nafto, da se bodo lahko takoj odzvali. Integracija odzivanja glede onesnaženosti zaradi pomorskega prometa je eden od pomembnih mehanizmov, ki jih izvajamo in sicer uh, s pristopom od zgore na vzdolj. Poleg tega, da bomo uporabljali naše obstoječe ladjevje, bomo vključili tudi nove storitve odzivanja, tudi z novo opremo. Prav tako bomo uporabili opremo, ki je trenutno uskladiščena oziroma ki je na voljo v državah članicah. Uporabili bomo tudi sisteme plovil za lovljenje nafte in pa druge sisteme preprečevanja oziroma odzivanja na onesnaženje z nafto. Tako upam, da sem vam eh, v tej kratki predstavitvi naših prioritet in pa izzivov eh, za leto 2016 prikazal, s čim se agencija ukvarja in s čim se bo ukvarjala v naslednjih 12 letih. Če imate kakšnokoli vprašanje, eh, bom na nje z veseljem odgovoril. Sicer pa ste vabljeni, da nas obiščete v EMSI, tako kot so vaši kolegi to storili v septembra. Hvala lepa. No, zaključili smo eh, z res lepo slikca Robert Zile. Eh, tebi dajem tudi besedo, da poveš nekaj o tem eh, obisku. Hvala lepa, gospod Mile, hvala tudi za gostoljubje, ki smo ga bili deležni, ko smo obiskali eh, pred nekaj meseci EMSO v Lizboni. Mislim, da sem dobro upogleda v vaše delo. Hvala tudi za to maskoto, ki ste mi jo takrat podarili, maskoto MSM. E s kolegico, ko sva bila tam, sva dobila odgovore na številna vprašanja, med drugim tudi glede sodelovanja MSM e s Frontexom, um, vprašanja glede varnosti v pristaniščih. Uh, odgovori so bili res izjemno strokovni. Med drugim smo se pogovarjali tudi o begunski situaciji v sredozemlju. Potem, glede uporabe tehnologije, velik vtis ste name naredili s to um, sliko morja, torej sliko pomorskega prometa v živo. To gre uh, z roko v roki z vašo ambicijo glede uporabe dronov, menda jih boste v svojem pilotnem projektu uporabili. Uh, te podatkovne baze, ki ste nam jih predstavili glede nesreč, incidentov, so izjemno koristne za ravnanje v kakršnih koli nesrečah, pa tudi za preiskave. Laže se potem preišče, zakaj je sploh prišlo do takšnih nesreč. Moje vprašanje se v glavnem nanaša samo na eno zadevo. Decembra pričakujemo novo direktivo tukaj v odboru. Mislim, da veste, za katero direktivo gre. Gre za direktivo glede pristanišč. Ali pričakujete iz tega kakršnekoli izide, ki bodo bistveno vplivali na vaše kadrovske vire, pa tudi na finančne vire? Torej, če bo zakonodaja šla v drugo smer, ali pričakujete, da bo to na vas kakorkoli vplivati? Vi poznate stališče sveta. Ali obstajajo kakšna področja, kjer pričakujete, da boste zaradi spremenjene zakonodaje uh, potrebovali več verov. Gospod Kilonen, hvala lepa. Gospod Mili, da ste nam predstavili te nove izzive EMSE. Obisk uh, v Lizboni je bil zame zelo zanimiv. Vesela sem, da smo lahko bili pri vas. Veliko je bilo podanih informacij, o katerih sem potem obvestila tudi kolega v odboru. Glede vprašanj. Eden od največjih izzivov bo zagotovo okoljski. Tudi na morju. Vsi poznamo direktivo o žveplu, vemo, do kakšnega onesnaženja prihaja na morju. Kakšno vlogo EMSE vidite pri tem za prihodnje? Kakšna naj bi bila vaša vloga pri preverjanju postopanja prevoznikov na morju? Kaj so tukaj izzivi oziroma naloge za EMSE? Potem drugo vprašanje se nanaša na begunsko krizo in pa tudi na podnebjem. Trenutno se soočamo z dokaj malim problemom. Če odmislimo, kaj se bo eh, dogajalo s podnebjem, s podnebnimi izzivi na, v manjših državah, pa potem manjših otokih, ki mogoče bodo potem rasli. Skratka, kaj je tukaj vaša vloga? in kako se v tem trenutku pripravljate, zato da boste lahko se bolje soočili z prihajajočimi izzivi in upam, da ti izzivi še ne bodo pred našimi vrati, še čez nekaj let. Vprašanja mislim, da so dovolj enostavna. Hvala lepa, Luis de Granes Pascal. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mili, por su presencia. Hvala, predsednik, hvala lepa gospodu Miljo za predstavitev. Mislim, da imamo razloge za to, da smo zadovoljni s tem, kar ste v MC dosegli. Agencija je zelo dobro delala od takrat, ko je bila ustanovljena. Za vse agencije to ne velja zmeraj za EMSO pa lahko vendarle rečem, da je zmeraj delala dobro in da smo bili tudi mi z delom EMSE zadovoljni. Jaz sem bil poročevalec za um, različne zadeve, ki se vežejo na EMSO, med drugim tudi za dodeljevanje verov in uh, ko gre za opremo, za tiste vire, ki jih ima EMSA na voljo, mislim, da smo zmeraj dobro sodelovali. Razumeli smo da, in tudi vi razumete, da so pa viri vendarle nekoliko omejeni v tem trenutku zanima me ali obstaja ustrezno ravnotežje med eh, razpoložljivostjo človeških verov in pa nalogami, ki so mm, na vašem seznamu. Potem, kar se tiče nalog na področju preprečevanja in odpravljanja posledic eh, onesnaženja. Eh, veliko se dela na področju kanarskih otokov, med drugim tudi s tako imenovanimi stand-by ladjami, tistimi, ki so v dežurstvu. Kakšno je ravnotežje med um, delom, ki ga upravijo te stand-by ladje in pa drugimi? Torej, ali so ustrezne zmogljivosti zmeraj na voljo? In še eno vprašanje po vašem mnenju kakšno je razmerje, kakšna je ravnoteženost med novimi tehnologijami, recimo sateliti in tistimi, ki pač preverjajo te madeže, ki izhajajo iz pomorskega onesnaženja. Ali je tega dovolj, ali imate dovolj kadrov? In ali je sedani sistem, eh, ko naj bi eh, onesnaževalci plačevali za onesnaženje, ali je ta sistem učinkovit? Naj se dotaknem še begunske krize. Begunska kriza je povzročila veliko število žrtev na morju, zlasti v sredozemlju. In to zelo čutijo posamezne države, tudi moja domovina. Verjetno bi, po, verjetno bi potrebovali tudi tukaj več pomoči, da bi lahko ustrezno preprečili žrtve na morju. Bi lahko to malce pokomentirali? Uh, kakšni se vam zdijo dosedani ukrepi in kako učinkoviti so. No, na koncu bi se vam rad še enkrat zahvalil ne samo za predstavitev, temveč tudi za dobro upravljeno delo znotraj agencije. Jetzt Lucy Anderson. Hvala lepa, Lucy Anderson. Well, welcome, and I also want to... Hvala lepa, dobrodošli. V imenu socialistov in demokratov bi se vam rada zahvalila za to, da ste danes tukaj. Rada bi se vam zahvalila za izjemno dobro upravljeno delo. Naloga našega odbora med drugim je, da zagotovimo, da imate ustrezne vere da boste lahko izvajali svoje uh, naloge. Jaz sem pogledala mm, številke v vašem poročilu o mm, žrtvah in pa incidentih. Številke jasno kažejo, da je trend naraščajoč, ko gre za število nesreč in pa žrtev. Prosim, če lahko podate svoje mnenje o tem. Za nas, socialiste in demokrate, je izjemno pomembno, kako se zastavijo pogoji dela, um, potem, da so ti pogoji pošteni. Uh, v sedanjih okoliščinah se lahko zgodi, da bo prišlo do zmanjšanja varnosti tako na morju, kot tudi v pristaniščih. Uh, Vesela sem, da je gospod Zilem, mogoče se z mano ne boste strinjali, pa vendarle, za mnoga je to pomembno. Gospod Zile je omenil tudi uh, določbe oziroma pravila glede mm, pristanišč. In seveda, glede na novo zakonodajo je vprašanje, ali bo vendarle potrebno nameniti za to več verov. Uh, pripravlja se nova uredba o um, pristaniščih, eh, o organih eh, upravljanja v pristaniščih in eh, uredba omenja tudi minimalno raven varnosti. Mislim, da uredba še ni dovolj domišljena, vem, da gre tukaj za politične zadeve, vendar so pa te zadeve res pomembne za mnoge države članice. In vprašanje je, ali je sploh smiselno delati zdaj, v tem trenutku, na tej uredbi. Člane prosim, da eh, resno razmislijo o tej uredbi, preden o njej glasujemo decembra. Jackie Foster. Uh, uh, hvala lepa, gospod predsednik, hvala za zelo zanimivo predstavitev. Res je, tudi sama prihajam z otoka. Združnega kraljestva, to pomeni, da imamo veliko vode na okrog. Mislim, da je jasno, da je pomorska industrija morala priznati, da obstajajo težave mm, na področju nesreč. Sama se ukvarjam z letalstvom in uh, tam se zadeve preučujejo zelo pregledno. Uh, In če se zadeve izvede, izvedejo pregledno, potem se pride zadevi do dna. To je logično. Logistično je zadeve morda teže zastaviti v pomorskem sektorju, vendar mislim, da moramo res na države članice in druge še vedno pritiskati, zato da bodo dejansko na voljo robustna pravila. Prav tako pa moramo poskrbeti za ustrezno izvrševanje. Dobro, ko govorimo o oceanih in tako naprej, je težko zadevam priti do dna. Dobesedno. Dobro, hvala, da ste to omenili. Če se nekoliko pošalim, droni, brezpilotna plovila. Imeli smo poročilo na to temo, zato ker se v komercialnem sektorju to vedno več uporablja tudi na področju reševanja in iskanja. Parlament to podpira, pripravili smo dobro poročilo in upamo, da smo sedaj zastavili dobro smer tudi za zakonodajalce. Ne želimo biti preveč strogi. Mm, kaj ti vseeno želimo omogočiti uporabo teh dronov. Vendar težava vseeno obstaja. Omenjali ste direktivo o žveplu. Seveda, govorimo z industrijo pomorskega sektorja in eh, križarjen in tako naprej, no vsaj sama to redno počnem, pojavile so se težave. Na to sem že opozorila prihajajoče nizozemsko predsedstvo, namreč njih eh, zanimajo ta pomorska vprašanja. Mislim, da se pojavlja tukaj konflikt. Direktivo o žveplu imamo, problem pa je, da ne morejo kupiti dovolj opreme. Pojavile pa so se še dodatne težave, kajti američani so uložili moratori glede časovnega okvira za to, da bi pomorska plovila morala imeti nameščeno to opremo. Vendar zdi se, da imamo težave tudi v lokalnih pristaniščih v Evropski uniji. Zakaj? Ladje, ki imajo nameščeno vso potrebno opremo, pridejo v pristanišče, potem pa jim povedo, da ne ravnajo v skladu z direktivo o čisti vodi. V nekaterih eh, pristaniščih pa slišijo tudi, da tega in tega ne morejo narediti, zato ker velja lokalna zakonodaja. Tega ne sme biti. Ali bomo imeli direktive, ki bodo zagotavljale pravno gotovost, ali pa ne. Ne moremo pa dovoliti, da bodo pravila veljala za vse. In to za veliko industrijo povzroča težave. Tega ne potrebujemo. Mislim, da bi vaša agencija lahko vplivala na svet in na druge, zato da bi zadeve rešili. Nizozemsko predsedovanje bo obdobje, ko bo predsedovanje prevzela država, ki se ukvarja s temi temami, ki ima pomarsko zgodovino in mislim, da bomo o tem govorili. Hvala lepa, da ste podali predstavitev. Predstavitev je bila zelo zanimiva. Žal se nisem mogla oglasiti pri vas, ampak hvala, da ste se danes vi oglasili pri nas. Hvala, zdaj pa gospod Van Mildenberg. Hvala, gospod eh, direktor. Cenim vašo predstavitev in eh, želim vam povedati, da Mislim, da je obsežni delovni program EMSE dober. Imamo vprašanje v zvezi z novo tehnologijo, Airpasom, droni in tako naprej. Sam sem poročevalec v senci za preomenjeno poročilo, ki ga je omenjala gospa Foster. Zanima me, kaj potrebujete od institucij EU za to, da bi lahko bolje izkoriščali nove tehnologije, naprimer drone kako bi lahko prispevali k migracijski agendi Evropske unije, kako bi lahko spremljali onesnaženje ali spremljali, naprimer, izpuste toplogrednih primov. Kako vam lahko odbor za promet pri tem pomaga? To je moje drugo specifično vprašanje. Hvala, Keith Taylor. Pa sem le našel gumb. Izjemno. Hvala lepa. Hvala, gospod Mili, za vaše delo, za vašo predstavitev. Želel sem obiskati Lizbono poleti, žal mi je ponagajalo koleno in uh, nisem mogel potovati. Upam, da se vam lahko pridružim v prihodnosti. Pred nekaj leti je parlament eh, glasoval za dodatne pristojnosti EMSI, zato da preprečuje onesnaženje zaradi nafte in plina. Povečali ste svojo geografsko pokritost. Uporabljate, naprimer, tudi zasebna plovila. Zanima me, ali imate kakšne načrte za širitev teh operacij. Zanima pa me tudi, ali imate dovolj sredstev za to, da te cilje dosežete. Hvala. Klaudija Montero. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala gospodu Miliju. Predstavili ste program. Omenili ste digitalizacijo, nove tehnologije v pristaniščih in to je zelo dobro slišati, pozitivno. seveda pa tudi sama obžalujem, da vas nisem mogla obiskati v Lizboni. Lepo bi bilo, če bi vas lahko obiskala tam. Nekaj vprašanj imam za vas. Izobraževanje, usposabljanje, pomorščakov. Zanima me, ali imate kakšne načrte za to, da bi izboljšali usposabljanje in izobraževanje. Večina nesreč, ki se zgodi, je posledica človeške napake. Če si pogledamo križarke, so osebje običajno ljudje iz tretjih držav. Zanima me, ali imate kakšne dejavnosti v načrtu v zvezi s tem. Ali morda lahko predvidite možnost, da bi Evropska unija kaj storila v zvezi s tem? Zanima me, ali lahko poveste kaj več o sinergiji, ki obstaja med eh, Frontexom in ali se bo to sodelovanje nadaljevalo. Omenjali ste geografsko področje dejavnosti. Zanima me, ali lahko bolj pojasnite, kako poteka sodelovanje z državami članicami v arhipelagu Madeira. Povejte mi tudi več o tem, kako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 agencije. Polovica agencij spada v ta okvir. Nekatere agencije so takšne, da jih morda ne potrebujemo, za jim so to ne velja. Pred tremi leti sem bil z dvema kolegoma v Lizboni in videli smo, da jim se res zagotavlja dodana vrednost. Tudi iz današnje predstavitve je to jasno. To je agencija, ki je resnično korisna. Imam konkretno vprašanje. Na začetku ste govorili o analizi incidentov in nesreč. 29 primerov ste navedli. Te analize že leta časa trajajo, tečejo. In zanima me, ali nam lahko podate kak konkreten primer, kako vam je v zadnjem času, naprimer, koristila takšna analiza. Vi izvajate te analize in zanima me, ali menite, da bi s tem res lahko preprečili nesreče. To je delo vaše agencije, pravite, da analizirate nesreče in da na osnovi tega ugotavljate, da lahko pomagate preprečiti določene vrste nesreč. To vprašanje postavljam zato, ker imam vpliv, da se določene nesreče, določene vrste nesreč, pogosteje pojavljajo. Naprimer, nasedanje ali potopi, potopitev. Včasih se poškoduje dno plovila in to seveda vodi do težkih poškodb. Zanima me, kako vi analizirate te nesreče. Tudi pri uporabi verik in vlečnih vrvi lahko pride do poškodb. Zanima me, kaj lahko poveste o tem. Hvala, Werner Kuhn. Hvala, tudi sem se želim zelo zahvaliti za vaše delo. Sem prepričan, da je EMSA zelo pomembna in tudi varnost je ključnega pomena. Seveda to velja tudi za preprečevanje in za zaščito okolja. Balastna voda, torej črpanje, izčrpavanje balastne vode to vodi do onesnaževanja voda in to je zelo pomembna tema. Zelo dobro je, da uvajate nove tehnike. Delali smo na področju Dornjeja 87 in z vlečnimi ladjami v določenih državah članicah. Eh, smo bili aktivni, to velja za Nemce, za Nizozemce. Različni centri so pod eh, vašim nadzorom in vi zagotavljate koordinacijo. Pred nekaj časa smo slišali, da tega ni dovoljeno vleči v pristanišče, ampak da je treba naprimer ponesrečeno plovilo peljati ven na odprto morje. Zanima me, kako vi gledate na to, kako vi koordinirate mm, komunikacijo med različnimi državami članicami. Na to moramo biti pripravljeni. Uložiti moramo veliko dela v preventivo, to je odlično, ampak eh, pri preprečevanju so pomembni sicer droni, ampak Novi satelitski navigacijski sistem Galileo bi lahko veliko prispeval k temu. Ruski tankerji se pojavljajo v naših vodah, pokazali ste te statistične podatke. Naprimer, Bospor in Gibraltar sta oski grli, kjer moramo delati preventivno. Hvala lepa. Ja, Hvala, tudi sam sem se vrstil na seznam govornikov, dve kratke vprašanje imam. Nafta zelo škodi okolju, to je stranski proizvod pri predelavi eh, nafte in potem se to pojavlja v vodah in tudi v ozračju. Kdaj bo to prepovedano? težka nafta. Alternativa je dobra, če to bi bil velik korak naprej. To je povezano z denarjem, ampak eh, okolje bi imelo veliko tega. Ali lahko poveste kaj o tem? Druga točka. V severnem Atlantiku, naprimer, smo imeli nesrečo in tudi Flaminijo. Primer Flaminja poznamo. Težava je bila, da naslednje pristanišče ni bilo pripravljeno pomagati. Ladja se je morala vrniti nazaj, to je bilo veliko kilometrov več, na vse zadnje pa smo evropski prostor. Zato mora biti medsebojna pomoč najpomembnejša. Takoj si moramo pomagati. Zanima me, ali je iz tega kaj nastalo. Pravijo, da se učimo na napakah. Zanima me, torej, če smo se na primeru Flaminija kaj naučili. Izvolite. Uh, uh, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa poslanke in poslanci. Veliko je vprašanj, časa imam na voljo malo, zato jih bom nekoliko združil, zato da vidimo, kaj lahko iz tega izvlečemo. No, drugače lahko seveda pošljemo elektronsko pošto, če kdo ne bo dobil odgovora z moje strani. Najprej želim povedati nekaj besed o človeških virih. Ko je komisija leta 2013 pripravila sporočilo, smo takoj začeli z uvajanjem krčen. Vedeli smo, da prej, ko bomo začeli, bolje se bomo lahko prilagodili na zahteve komisije, da za pet odstotkov zmanjšamo število zaposlenih v MC. E. Veliko imamo strokovnega znanja, ki ga lahko angažiramo od zunaj na osnovi ad hoc. V sami agenciji pa seveda želimo ohraniti tiste ljudi, ki zagotavljajo visoko kakovostne storitve za komisijo in druge. Želeli smo ohraniti to visoko stopnjo storitev. Zato smo poskušali v okviru agencije premestiti osebje, reorganizirali smo se tako, da bolje izpolnjujemo zahteve deležnikov v zvezi z našim delom. Vse agencije pa se pritožujejo nad temi zahtevami po dodatnih petih odstotkih krčen. Do 2018 moramo še za pet odstotkov skrčiti število zaposlenih. V Dublinu smo se sestali pred mesecem dni, govorili smo o tem in slišali smo, da bi to lahko bilo preloženo, zato da bo zahteva začela veljati leta 2020. Pripravljeni moramo biti tudi na to, na teh 5 odstotkov do 2018. To pomeni, da moramo v agenciji zmanjšati število zaposlanih še za 7 mest. To nam predstavlja veliko izzivov, kakor sem rekel. Kolikor je le mogoče, smo prerasporedili osebe, ampak zdaj smo dobili nove naloge. In komisija in službe komisije nam vedno znova nalagajo nove naloge. GD Move in tudi drugi generalni direktorati nam eh, dajo zahteve za podporo, še posebej, kar zadeva glede okolje. Pomagati jim moramo pri nadzoru izpustov in pri drugih nalogah. To za agencijo predstavlja zelo velike izzive. Na področju izvajanja nacionalnih eh, vprašanj enotnih okn, trenutno nimamo strokovnjaka za drone, komisiji smo podali predlog, videli bomo, kaj se bo na osnovi tega zgodilo, ali bomo dobili finančna sredstva za uporabo dronov. Zato pa seveda potrebujemo ustrezne strokovnjake. Omenili ste naprimer preiskovanje nesreč. Pripravljamo zbirko podatkov M-Ship samo dva delata na tem in če želimo izvesti bolj poglobljene analize nesreč, je to veliko premalo. Tega izziva ne bomo mogli izpolniti. Zato se mi zdi, da je zelo pomembno, da analiziramo nesreče in potem ustrezno ukrepamo. Zdaj se samo odzivamo na nesreče, mi pa bi morali biti sposobni preventivno ukrepati pred nesrečami. To so glavni izzivi, s katerimi se soočamo na področju človeških virov. Okoljski izzivi. Veliko sodelujemo z GD okolje. GD okolje je zelo zadovoljen z našim delom in sodelovanjem. V predstavitvi sem že povedal, da smo pripravili TTS, gre za urodje za spremljanje žvepla, prav tako pa v letu 2016 pripravljamo dodatne ukrepe, zato da bomo izvedli popise poročil, ki se vnašajo v sistem. Za enkrat države članice izvajajo okrog 6000 inšpekcij in to se vnaša v sistem. Povedati moram, da je zelo malo kršitev direktive v žveplu manj kot 2 odstotka kršitev predstavljajo to vrstne kršitve. Večina kršitev je upravne narave. Ne gre za kršitve proti gorivu, ampak gre za nezdružljivost z upravnimi postopki na plovilih. Neprestano si prizadevamo za izboljšave na tem področju, usposabljamo osebje, in usposabljamo tudi deležnike v zvezi s tem, zato da bolje izpolnjujejo svoje obveznosti, tudi za EXO odlično sodelujemo v zvezi s tem in redno si izmenjavamo podatke med obema agencijama. Vprašanje beguncev. To je visoko na političnem dnevnem redu in na dnevnem redu komisije. Več kot 800 tisoč ljudi je prišlo preko morja letos. Sodelujemo s Frontexom in to že od leta 2013. Zagotavljamo jim informacije o spremljanju pomorskih področji okrog evropskih meja. Zdaj pa smo podali tudi predlog o tem, kako bi lahko okrepili zmogljivost spremljanja. Lahko bi uporabili drone in lahko bi zagotovili satelitske podatke, podatke na terenu in tako naprej. Vseeno pa še obstajajo vrzeli pri evropskih mejah. Naprimer, nimamo satelitske podobe 24 ur na dan z vseh delov evropske meje. In tudi vsi Vsa plovila nimajo transponderjev EAS. Mi pa seveda zagotavljamo informacije naprej v Eurosurju in Frontexu, ki potem ukrepajo naprej. Podatke pa posredujemo tudi državam članicam. Reševanje plovil. skoraj 19 plovil imamo zdaj, pravkar smo zaključili razpis na Kanarskih otokih in na področju Madeire. Tam bomo prav tako imeli plovilo, plovilo bo začelo v pluti leta 2016. Finančni viri, ki jih imamo na voljo, so naslednji. V ovojnici smo dobili približno 160 milijonov za 7 let s tem ne bomo mogli naročiti več plovil. Zdaj smo na meji za zmogljivostmi, kajti tudi plinske in eh, naftne ploščadi moramo s tem nadzirati. Dobimo določen denar za to, da zagotovimo varnost, naprimer, kar zadeva naftne in plinske ploščadi upamo, da se to ne bo zgodilo na evropskih mejah. Okrog tisoč teh eh, ploščadi je na evropskih mejah. Če se bo kaj zgodilo, potem smo res v težavah. Oblikovali smo dve rezervi, ena je na Cipru, ena je na Malti in tretja pa naj bi bila na portugalskem. vsaka rezerva, vsako skladišče ima 200 ton, naprimer, to lahko izkoristimo v primeru nesreč. V Severnem morju že imamo skladišča, ki jih uh, ima industrija. To velja na področju Severnega morja. Prav tako smo poskusili naročiti letalo, ampak to je zelo težko, kaj te ponudnikov storitev je malo in to nam zaenkrat še ni uspelo. Samo šest milijonov imamo za te dejavnosti v vsem obdobju. Gre za zelo malo denarja, če bi prišlo do nesreče. Morda se spomnite Olega Najdenova, veliko plovilo, ki je bilo v težavah okrog Kanarskih otokov, težko olje je bilo izpuščeno na globini kilometra in pol stroški čiščenja znašajo milijon in pol, samo za to. Če bi imeli večjo nesrečo, bi zadeva stala zelo veliko več. Če bi se zgodilo kaj takega, kot se je zgodilo v Mehiškem zalivu, potem bi škoda šla v milijarde. Usposabljanje. Veliko usposabljamo ne mornarjev, ampak eh, organe oblasti in tudi osebje tretjih držav. Izvajamo dva projekta, segment 3 v severnoafriških državah, torej od Maroka do Jordanije in tudi področje Črnega morja, tam sodelujemo z projektom Traseka Tu, ki je podoben projekt. Leta 2016 bo zadeva izpeljana do konca, za Gedenir pa smo se že izpogajali, da bomo nadaljevali z izobraževanjem na tem področju. Želimo okrepiti njihove zmogljivosti, zato da bi izpolnili zahteve EU na številnih področjih dejavnosti, tudi kar zadeva varovanje okolja. Zato, ker imajo te države tesne odnose z državami članicami Evropske unije okrog Črnega morja, naprimer. Tesno sodelujemo z njimi. Časa mi zmanjkuje. Povedal bom še, kaj se dogaja z begunci. To je zelo velik izziv za Evropsko unijo. Spomnite se nesreče Flaminija in uh, žalostne posledice tega. Odkar je prišlo do nesreče, sodelujemo z vsemi državami članicami, prav tako pa se pogajamo s službami komisije. V zvezi s tem smo že imeli srečanja in preuredili smo smernice za države članice, kako se odzivati v primeru takšnih nesreč. Podobno vajo bomo izvedli leta 2016, potem pa bomo videli, ali obstaja potreba potem, da bi revidirali tudi direktivo. Mislim, da smo nekaj storili v zvezi s tem in v prihodnih letih mislim, da bodo države članice imele na voljo bolj natančne smernice, kako ukrepati v zvezi s tem. Nekdo je omenjal tudi zmogljivosti spremljanja. Povem vam lahko, da so vse trgovske ladje in večina ribiških ladij, ki plujejo po Evropskem morju, pod nadzorom EMSE. Vsi so vedno na našem zaslonu. Takoj lahko izvemo, kdo je kje, kakšen imajo tovor, kam so namenjeni, ali obstajajo kakšne pomankljivosti na plovilu in tako naprej. Vedno več dobimo tudi informacije na globalni ravni, kajti izvajamo spremljanje s pomočjo satelitov. AIS nam omogoča globalno spremljanje plovil, vsi so že na naših zaslonih in če sodelujemo, z naforjem Atalanto, naprimer v afriškem rogu, se borimo proti piratom. Tako lahko mi pomagamo, naprimer. Imeli smo že razprave o tem, da bi lahko zagotavljali informacije v Gvinejskem zalivu, ampak zaenkrat zahteve v zvezi s tem še ni. Gospod predsednik, tudi vi ste vprašali o težkem olju. Časovnica v zvezi s tem, ne vem, ne vidim v prihodnost, vendar. Vsak dan v novicah lahko beremo naslednje. Pomorska industrija se premika k čistim gorivom. LNG, utekočinjeni zemeljski plin, uporabljajo bolj biogoriva, metan in tako naprej. Industriji je jasno, da bo treba izpolnjevati ne samo zahteve EU, ampak tudi zahteve na globalni ravni. Leta 2020 ali 2025 bo IMO uvedla nove standarde. Mislim, da bo težkega goriva vedno manj na plovilih. Po letu 2025 pa mislim, da bo v pomorski industriji manj plovil, ki uporabljajo težko gorivo, kot eh, tisti, ki uporabljajo čistejša goriva. No, ta odgovor sem slišal že pred desetimi leti. Ampak zdaj bo res to postalo resnično. Hvala lepa. Ja. Okay. No Ni bilo mikrofona, ampak vemo, pogovarjamo se o tej letnici 2020. Hvala lepa, gospod Meli. Hvala, da ste bili z nami. Uh, would you please prosim da uh, prenehate govoriti ali pa če že govorite pojdite ven ja, tako zdaj pa pridemo do naslednje točke dnevnega reda gre za projektno skupino za turizem, to je sestavni del našega mm, odbora. Eh, povabili smo generalnega sekretarja Svetovne turistične organizacije Združenih narodov. Pozdravljam gospoda Taleba Rifaja, zelo me veseli, da ste danes z nami. No, ampak preden začnemo, pa bi pozdravil še skupino naših obiskovalcev. To so Eh, novinarji iz Mačarske. Lepo pozdravljeni. Pozdravljam generalnega sekretarja eh, Svetovne turistične organizacije Združenih narodov, gospoda Rifaja. Gospod Rifaj, prvi ste v našem odboru. Mi dva sva se sicer že srečala, ampak tukaj v odboru pa ste prvič. Že nekaj časa se pogovarjamo o vašem obisku in res se veselim, da smo se zdaj uspeli dogovoriti Pogovarjamo pa se v okviru projektne skupine za turizem. Za turizem. Ta je bila ustanovljena v, v zadnjem zakonodajnem obdobju. Eh, vse politične skupine so prispevale svoje člane v to skupino, to so člani, ki se zanimajo za turizem. Ta projektna skupina je bila ustanovljena zaradi izvajanja oziroma spremlja izvajanje turistične strategije. Mi smo torej odbor za promet in turizem. Parlament je eh, sprejel že več resolucij na temo turizma. Na zadnje je bilo to, eh, je bilo to poročilo kolegice Izabela de Monte. Ta se je osredotočila na izzive turizma v Evropi. V tem poročilu je opozorila na to, da se je treba v Evropski uniji po najboljših močeh prizadevati, da e, turistični trg v Evropi še pridobi na pomenu ali da se ga vsaj ohrani kot veste, nimamo pristojnosti za harmonizacijo na ravni Evropske unije. To je v pristojnosti držav članic, ampak zato je pomembno, da si države članice pri eh, izvajanju turističnih strategij eh, ne delajo vir, da delujejo usklajeno in da vidijo dlje od svojega praga. Eh, seveda to zadeva skupni pristop glede turizma v Evropi v razmerju do tretjih držav. Eh, treba razvijati nove turistične proizvode in tako naprej. V zadnjih letih smo bili priča manjši revoluciji na turističnem trgu. Gre za digitalni razvoj, mm, ki določa trg eh, in tudi obnašanje samih strank. Eh, dobivamo nove strukture, ki spodbijajo stare, vedno več je konkurence potrebujemo trajnostnost, eh, raznolikost, ponudbe, dostopnost in to so vse tematike, ki so pomembne za turizem v Evropi danes. Pa ne samo v Evropi, tudi po svetu. Tako, to je bil moj kratek uvod, zdaj pa se veselimo vašega prispevka. Izvolite, beseda je vaša. So much, Hvala lepa, gospod Kremer. Vedno uh, mi je vesele, ko se uh, eh, srečujemo ob različnih priložnostih. Zelo vesel sem, da imam danes priložnost pregovoriti v tem odboru. Veliko prijateljev vidim tukaj, znane obraze. Vedno mi je veliko veselje, ko vas uh, znova vidim, vsakega posebej. Zahvaljujem se še gospodu Oljeju. Vedno se upravičujem, uh, eh, ker narobe izgovarjam vaš primek, tako da spremite upravičilo. Gospod Oljis si je ogromno prizadeval pri organizaciji tega obiska, tako da se res zahvaljujem. Potem se zahvaljujem tudi gospe Klaudiji Tapardel. Danes dopovdne sem jo slišal, srečal prvič in veselim se nadaljnega sodelovanja. Dragi prijatelji, spoštovani poslanci, predstavniki Evropske komisije, predstavniki uh, Združenja uh, za turizem, uh, vidim vas v zadnjih vrstah, gospe in gospodje. Veliko veselje me je, da sem danes z vami tukaj v menju Svetovne turistične organizacije, ki je specializirana organizacija Združenih narodov za potovanje in turizem. Naša organizacija je zelo ponosna na eh, dolgo eh, trajno razmerje z Evropsko unijo. Mislim, da je to zelo pomembno, eh, da osvetlimo, kakšno je ozadje. Upam, da bo uh, današnje zasedanje interaktivno. Tega se že veselim, gospod predsednik. Če uh, ste danes dopovdne uh, eh, skodaj ustali in spremljali uh, poročila iz Kalifornije in z drugih delov sveta, ste videli, da so se te novice tako nekako negativne, da. Um, nam znižujejo upe, eh, raven morale in tako naprej. Upam, da bomo danes to razpravo končali bolj pozitivno. Mm, in sicer na podlagi mojega razmišljanja, ki bi ga rad prispeval kot ozadje za to razpravo. Dejansko je zdaj čas, da vsi sodelujemo, tako Evropska unija, eh, pa tudi zunaj meja Evropske unije, če želimo zagotoviti eh, ustrezno prihodnost za naše družbo temeljimo na treh stebrih na socialnem napredku, vključevanju, miru in človekovih pravicah. Zelo smo dosledni pri vseh idealih, mm, na katerih temeljimo. Naj vam izpostavim par stvari. Zadnje teroristične napadi v mnogih delih nas, eh, sveta nas spominjajo, da je terorizem eh, globalna nevarnost in na to se moramo odzvati koordinirano. Gre za sile teme, ki se jim ne moremo upreti posamično. To ni izziv samo za Francijo, Turcijo, Ru, Turčijo, Rusijo, Egipt, eh, Tunizijo ali druge dele sveta. To je izziv za vse nas, to je iz, napad na vse nas. Gre za globalni izziv, ki zahteva globalni odziv. Tega se je pomembno zavedati, to je treba prevesti v dejanja. Ko je neka uh, destinacija, neka država v težavah, moramo vsi uh, pomagati, ne smemo je kaznovati zato, ker je že bila žrtev, kajti vsak dan lahko postanemo tudi sami žrtve. Potem je tukaj uh, nenehna begunska kriza. Ta nas vsak dan spomni, da moramo skupaj najti uh, rešitve v podpor milijonom, uh, ki zapuščajo svoje domove in iščejo zatočišče drugot. Evropa se je hitro spopadla s tem izzivom. To je dejanski, realni izziv. Jasno ste ugotovili, da tega ne moremo obravnavati individualno. Treba se združiti, treba se uskladiti, imeti harmonizirane politike in odnose, držati skupaj. In to je zelo pomembno vprašanje, ki se ga moramo zavedati. Potem tretjič. Ravno zdaj, ko sam govorim, so kolegi v Franciji, pa tudi drugi predstavniki v Franciji na mm, zasedanju COP21, to je uh, zasedanje, ki se spopada z velikimi izzivi in uspešni bomo lahko le, če se združimo in če sodelujemo. Zaradi vseh teh razlogov je izhodišče jasno. Treba je sodelovati, ne moremo dovoliti, da nas porazijo ti izzivi, ki nas zdaj preizkušajo. Potem vpliv tehnologije na naše gospodarstva. Ta je ogromen in uh, gospod predsednik se je tega že dotaknil. Tudi sam se bom vrnil na to kasneje v svoji predstavitvi. Spremenile so se pravila igre. treba je okrepiti vodilno vlogo Evrope. Vemo, da vedenje potrošnikov vpliva na vse skupaj. Potrebujemo ustrezne komunikacijske sposobnosti, da se hitro odzivamo. Veste, kako smo navezani na televizijo, na telefone. Vse je to posledica interaktivnega komuniciranja v realnem času. Potem pa petič, tukaj so še gospodarski izzivi in trajajo. Potrebujemo oživitev, potrebujemo kolektivno ukrepanje eh, na svetovni ravni, zlasti za mlade, mlade dekleta, moške, da ne bodo imeli pred seboj samo neke temačne, eh, meglene prihodnosti. Treba se je združiti. Zakaj so vse ta vprašanja pomembna v takem forumu? Eh, poslancev Evropske unije. Lahko rečem, in to sem omenil že včeraj nekaterim prijateljem, Evropska unija je verjetno eno največjih, dosež, največjih dosežkov človeštva v zgodovini. Mogoče tega ne čutite, ker živite v sredi tega, ampak mi, ki živimo zunaj Evropske unije, eh, na to gledamo kot na upanje, kot na model, eh, kakšen lahko postane svet. Mm, ne sme se ogroziti eh, Evropske unije zaradi teh težkih eh, časov. Eh, danes je recimo pod vprašanjem šengensko moč, ampak treba se boriti za ne samo zaradi Evrope, ampak tudi zaradi sveta. Zelo pomembno je, da se danes dotaknemo tudi tega. Ne dovolite, da vas uh, izzivi potovčejo. Izzivi pa so mnogi in to je res večjih je kot kdajkoli prej, potrebujemo večjo enotnost in sodelovanje. Kljub vsem izzivom pa mislim, da je kar nekaj razlogov za optimizem. Svetov še, nik svet še nikoli ni bil boljši, tudi to lahko rečem. Treba je pogledati dlje od eh, temačnosti trenutka. Vse izzive, ne želim, da bo vse skupaj postalo neke vrste politična lekcija, ampak želim biti pozitiven in vse skupaj povezati tudi s turistično industrijo, ki jo s ponosom zastopam. Kljub večjim geopolitičnim eh, napetostim, varnostnim vprašanjem, naravnim eh, katastrofam, zdravstvenim krizam, je turizem kot panoga eh, še vedno v porastu in to eh, z boljšim poprečjem kot kakršnakoli druga industrija. Šest let zaporedoma imamo eh, od 4,5 do 5 odstotkov rasti. Kajti potovalni turizem, to je postal način našega življenja in še naprej bo ostalo tako. Leta 2014, torej lani, vidimo, da imamo 1,133 milijarde turizem, turistov to je en od sedmih, en od sedmih prebivalcev sveta, torej potuje. Vsekakor je to neke vrste revolucija, kot je prej omenil že predsednik. V prvih devetih mesecih leta 2015 je bila eh, stopna rasti taka, da je dosegla še nadaljnih 4,3 odstotka. In to so vse uh, ključni prispevki uh, tudi k rasti, k izvozu uh, Eh, k delovnim mestom. Evropa vsekakor želi uh, ostati vodilna. Od podatkov pa je še pomembnejši vpliv turizma na terenu. Prispevamo k gradnji miru, uh, k odpravljanju stereotipov, kajti nekako ne moreš več stereotipno gledati na ljudi, ki jih obiščeš, z njimi deliš osebne občutke, poslušaš njihove zgodbe in tako naprej. Uh, sem boljša oseba, ker potujem po svetu. Vsi smo lahko boljše osebe, ker potujemo po svetu. Skušamo odpreti uh, svoje glave in uh, tako uh, želimo gledati na vse to. Evropa je najbolj obiskana destinacija na uh, svetu. 518 milijonov je bilo turistov v Evropi, več kot 50 odstotkov vseh mednarodnih potnikov. Uh, to je tudi večina ljudi, ki so potovali uh, uh, zunaj drugih delov sveta. Vem, da je še prezgodaj, da bi ocenili eh, celoten vpliv eh, turizma mm, v Evropi, ampak eh, dejstvo je, da kljub tem kratkoročnim dogodkom ne bomo omajali mm, stebrov turizma. Kar nekaj je bilo takih dogodkov v preteklosti, ki so zamali temelje turizma, recimo 2001. Eh, septem, eh, septembra, 11. septembra, potem 2003 zaradi SARS-a in leta 2009 zaradi svetovne gospodarske krize. Pomembno pa je, da se zavedamo, da mora biti varnost prioriteta za vse nas. To je nekaj, brečesar ne moremo živeti. Ampak varnosti ne smemo uporabljati kot izgovor, s katerim preprečujemo potovanje, eh, s katerim povzročamo strah, eh, da bomo izgubili bitko zoper eh, sile teme. Ravno to želijo sile teme doseči, da prenehamo živeti, prenehamo uživati vse, kar je lepega v življenju, da prenehamo iz, izkoriščati sadove raznolikosti, biti, eh, moramo se boriti proti temu. Dragi prijatelji, Evropa mora biti vodilna na treh glavnih področjih in s tem bom tudi zaključil. Evropa mora biti vodilna, ker eh, razumljivo izgubljiva, izgublja tržni eh, delež v boju z drugimi deli sveta. V smislu številk bo Evropa sprejemala samo uh, 40 uh, odstotkov vseh potujočih do leta 2030, ampak to ni izguba, kaj ti? Številčno eh, se bo število turistov povečevalo po celem svetu in treba izkoristiti to možnost potovanja svetov. Ena, eno od desetih mes, delovnih mest eh, je na področju turizma. 10 odstotkov svetelnega BDP je na področju turizma, 30 odstotkov na področju trgovine in storitev je v turizmu in to je zelo dragocena panoga. In koristi moramo deliti z vsemi drugimi. Evropa mora prevzeti vodstvo na treh področjih. Eno najbolj pomembno področje je področje podnebnih sprememb. Vem, gospod predsednik, kako eh, blizu vam je to in vašim zavezam in to zelo spoštujem. Podnebne spremembe so srčika naših zavez. Eh, turizem eh, In potovalna industrija je industrija, ki, dejst, ki dejansko prispeva 5 odstotkov um, emisij CO2. Pa čeprav to ni dost, je vseeno preveč. Treba si je prizadevati, da obrnemo te trende. Delamo na mnogih skupnih projekti, recimo uh, za energetske rešitve za hotele ali pa pri uh, izpustih za, eh, pri letalskih družbah. Skušamo biti eh, model, zgled za vse druge. Kajti naš eh, sovražnik je netrajnostna, nenadzorovana rast, ni dovolj, da enostavno samo zagotavljamo dohodek. Treba je obravnavati tudi vprašanje podnebnih sprememb. Rast pa ni sovražnik in to je sporočilo, ki bi ga rad uh, podal. Mnogi pravijo, da je treba potovati manj, da je treba biti manj dejaven. Ne, mi se lahko soočimo z izzivi, trajnostnost na eni strani in rast na drugi strani. Uh, oboje lahko odgovorno pokrijemo. Drugič, Evropa mora postati vodilna na področju konkurenčnosti uh, in podjetništva. Spreminjajo se pravila igre. Spreminjajo se naši poslovni modeli. Recimo, če greste v Barcelono ali New York, dve tretjini namestitev dobimo eh, prek ekonomije deljenja. Ampak to je treba nekako nadzirati. Potrebujemo vodstvo iz Evrope. Ne govorim o regulaciji, to ni eh, priljubljena beseda, ampak potrebujemo več organizacije, potrebujemo uh, enake pogoje za vse. Treba zagoviti standarde, uh, varnost, higijeno, to so osnovne stvari. Uh, ljudje si med seboj delijo nepremičnine, vozila, uh, celo storitve, recimo obroke. Če greste na splet, uh, gospod predsednik, uh, lahko dobite obrok v nemškem gospodinstvu za par ljudi in eh, to je nov pojav. Ne moremo ga zastaviti, treba pa ga je odgovorno organizirati. In potem na koncu Evropa mora biti eh, vodilna pri spodbujanju potovanja. Vem, da to ni priljubljeno, včasih eh, nekateri ne slišijo radi, da se zapirajo meje prav prosijo, da naj eh, turizem ne trpi na račun varnosti. Potovati je treba varno, ampak tudi prijazno. Ne moremo žrtvovati enega na račun drugega in zdaj je čas za to. Eh, zdaj ni čas, da si zapremo oči pred vprašanji m, mm, eh, več odprtosti na vizumskem področju in tako naprej. Države in destinacije potrošijo ogromno denara, tudi V Evropi se veliko denarja potroši za promocijo, po drugi strani pa imamo ljudi, ki pravijo, ne hodite v Evropo. Nekdo se pač mora odločiti, kaj želi. Morate biti uravnoteženi, strogi glede varnosti, ampak se skupaj mora potekati inteligentno, tako da ne ubijemo same panoge oziroma gospodarstva, ki ga želimo zaščititi. In to je izziv, s katerim se lahko spopadamo. Po eni strani gre tukaj za varnost, po drugi strani na prijaznost. To so pravila igre. Gospod predsednik, to so izzivi, na katere sem želel opozoriti. Naj še enkrat ponovim. Zahvaljujem se vam, da sem imel priložnost spregovoriti. Verjetno sem porabil več časa, kot mi je bilo dodeljenega, ampak vseeno, hvala lepa. Thank you, Mr. Rifaj. Hvala, gospod Rifaj. Hvala za čudovit govor. Zdaj pa sledi razprava. Istvan Uhej je prvi, ki se je priglasil v besedi. On je predsednik uh, projektne skupine za turizem, je tudi podpredsednik odbora. On je organiziral to srečanje z vami. Hvala lepa, beseda je vaša. You, Chairman, um, Hvala, predsedujoči. Govoril bom o materinščini. Tistat futitkar ur, tistat bizočaj in Spoštovani gospod Rifaj, spoštovani odbor, od včeraj do povdne sedim poleg generalnega sekretarja, preučujem različne programe, niti enkrat mi ni bilo dolg čas. Čudovito se je pogovarjati o turizmu, Kajti za gospoda Rifaja to ni neko tehnično vprašanje, tukaj ne gre za neko panogo uh, med mnogimi panogami. Ne, gre za način, kako se gleda na svet, kako se nasplošno razmišlja, način, na katerega uh, se turizem uporabi za ustvarjanje boljšega življenja za mnoge. Gospod Rifaj je govoril o mnogih programih in uh, zahvaljujem se mu, da je da, uh, sprejel uh, naše povabilo za današnji obisk. zdaj je že drugič, uh, drugi mandat, ko je na čelu svetovne turistične organizacije, nas pa obis, obiskuje prvič in upam, uh, da se bo to še ponovilo. Uh, želel bi začeti pobudo. Upam, da me boste podprli. Mislim, da bi morali zaprositi gospoda Martina Šulca, predsednika Evropskega parlamenta, da sklene sporozum o sodelovanju med eh, našima organizacijama. Kaj ti? Eh, podobni sporazumi že obstajajo z drugimi organizacijami, med našima dvema organizacijama pa ne. Nekateri ljudje menijo, da turizem ni pomembna panoga, dovolj je, da imamo samo zakonodajo, ampak dejstvo je, da, da zakonodaja za turizem ni zares relevantna ko se pogovarjaš z generalnim sekretarjem in ko razlaga, kaj se lahko dosežeš, kaj se je treba postoriti na turističnem področju, mislim, da moramo sprejeti ta izziv ali znotraj odbora, komisije, parlamenta kot celote. Moramo se še naprej boriti za krepitev evropskega turizma dobiti mora več pomena pri delu Evropskega parlamenta. Verjetno je to največji problem, s katerim se soočamo. Občutek dobim, da včasih tukaj uh, v odboru, pa tudi v parlamentu kot celoti, ljudi bolj zanima, uh, kako bi ustvarili ovire za turizem, kako bi ga potisnili v ozadje, dejansko nočejo pomagati turistični panogi. Tako da je čudovito uh, imeti za gosta generalnega sekretarja. Kaj ti? To so vse kolegi, ki predstavljajo samo panogo. Panoga eh, očitno želi partnerstvo z nami, če želimo, da Evropa ostane vrhunska turistična destinacija, eh, potem je pomembno, da sodelujemo. Znotraj našega odbora se moramo jasno zavedati, da turizem ustvarja delovna mesta in da prinaša naložbe v Evropo, pa tudi blaginjo. Tega vodilnega položaja ne smemo izpustiti, treba ga je ohranjati. V zadnjem letu in pol sem bil priča mnogim okoliščinam, ko so se v bistvu postavljale ovire, namesto da bi turizem podprli. V turizmu potrebujemo različne kampanje, treba se je premakniti naprej. Ne smemo pozabiti na turizem kot panogo. Zahvaljujem se generalnemu sekretarju, da je prišel, da je sprejel naše povabilo. Zahvaljujem se tudi kolegom, ki so ponudili podporo, Klaudi recimo. Zahvaljujem pa se tudi vsem drugim kolegom, ki so pripravljeni sodelovati eh, pri našem delu v podporo turizmu. Želel bi torej sprožiti tak postopek, tako da bi bil na koncu sklenjen sporozum o sodelovanju med našima organizacijama. Upam, da me boste pri tem eh, podprli. Kolege bi prosil, da me v naslednjem letu podprejo, da nas podprejo pri vseh ukrepih na tem področju. Raz, eh, zahone se tudi Petre Ortu in Karlo Koracti iz generalnega sekretarjata, direktorata, se pravi, čem. Imeli smo skupno večerjo. In eh, obljubili smo si, da bo naslednje leto komisija prevzela bolj dejavno vlogo. Zdaj pa dajem besedo še drugim kolegom, ki bi se želeli oglasiti. Hvala lepa, Luis de Grandes Pascal. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod eh, Rifaj. Dobrodošli. Izrazili ste cel kup dobrih želja in z vašo analizo se lahko strinjamo. Ali pa tudi ne, sam imam uh, nekaj uh, upanja, nekaj pa tudi pomisleko glede tega, kar ste povedali. Govorimo o pristojnostih, ki se nanašajo na člen 195 eh, pogodbe, ampak turizem dejansko je horizontalna panoga. Pomemben je, presega okvir naših pravil. No, če uh, vode začnejo poplavljati, jih je treba nekako zaustaviti. odbor pa torej mora paziti, da ne prestopi okvira, ki mu je dodeljen. Tukaj sem že 11 let in s turizmom se ukvarjamo že od samega začetka. Turizem dejansko lahko doda vrednost, lahko nam zagotovi dodatne pristojnosti. Mnoge države so precej odvisne od turizma, tudi moja država. želimo si e, izmenjevati zmogljivosti, ampak seveda potrebujemo pa tudi določeno vrst, e, stopnjo regulacije. Gospod Rifaj je omenil Barcelono kot dober primer, mm, kjer turizem nekako prestopa pravila ne samo znotraj e, Evropske unije. Mladi si želijo potovati, želijo bivati v stanovanjih, kjer je več ljudi, želijo se družiti. In to vsekakor ni dobra stran. Slaba plat tega pa je, da lastniki uh, morda ne plačujejo vedno davkov v zvezi s tem. Tako da potrebujemo boljšo regulacijo. Zanimivo, recimo uh, Kitajska, ki ni nujno demokratična država, počne podobne stvari. dan danes mnogi hotelski uh, lastniki uh, že znajo kitajsko, se uh, turisti iz Kitajske pogovarjajo kitajsko. Treba iti torej prek regulativnih okvirov. Turizem je način, um, na katerega lahko naše vrednote postanejo še bolj demokratične. Evropa pa mora biti zgled, ne sme izgubiti tega statusa. V prihodnje bomo imeli samo 40 eh, odstotni tržni delež, ampak tudi to bo še vedno precej. Seveda pravite, da nas bo obiskovalo na milijone eh, turistov, vem, da sem dolg, ampak vseeno treba je poskrbeti za turizem, treba je poskrbeti za pravila, ki nas zavezujejo in zavedati se je treba, da moramo nekako posredno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 da ste nas danes obiskali, kajti turizem v Evropski uniji je pomembno in v Evropskem parlamentu ga nismo pozabili. V tem sklicu imamo precejšno število kolegov iz vseh eh, političnih strank, ki se neposredno ukvarjajo s turizmom ali so se. In to me veseli. V tem novem parlamentarnem sklicu smo zato uh, ustanovili posebno projektno skupino, 140 članov iz različnih eh, oziroma iz vseh političnih skupin ima ta projektna skupina, zastopani so tudi praktično vsi odbori Evropskega parlamenta. Turizem je povezan namreč tudi z drugimi gospodarskimi in ostalimi področji, ne le s prometom. Zato se nam je zdelo dobro ustanoviti to posebno projektno skupino. Velik vtis je name naredila vaša predstavitev. Ugotavljam, da turizmu so potrebni ljudje, ki strastno ljubijo turizem, ki so mu predani, ki živijo za njim, ki razumejo njegovo uh, vrednost, njegov pomen iz gospodarskega in družbenega stališča. Rada bi vam zastavila nekaj um, vprašanj. Mi skušamo biti plac zvona glede pomena turizma v Evropski uniji. V letu 2018 bi radi, da bi to leto postalo Evropsko leto turizma in pa kulturne dediščine. Mislim, da sem prav razumela, da bi lahko tudi Združeni narodi imenovali leto in mislim, da je to leto 2017 za leto trajnostnega in uravnoteženega razvoja turizma. Nam lahko poveste nekaj o tej pobudi, ki jo v Združenih narodih načrtujete. Rada bi vas tudi prosila za pomoč naši pobudi, namreč da bi leto 2018 bilo leto turizma in da bi kot tako bilo tudi uspešno. Šlo bo za skupno odločitev parlamenta, komisije in pa sveta. In eh, za to bomo seveda potrebovali podporo vseh držav članic, pa tudi drugih institucij. Omenili ste vrsto izzivov, terorizem, eh, migracije. Vse to seveda zelo vpliva na turizem. Kot predstavniki držav članic, ki delujemo tudi na področju urejanja obrambe, kako lahko razrešimo težavo varnosti. Evropski parlament, zlasti ko gre za liberalizacijo vizumskih režimov, s tem se okvarjamo, seveda, ampak eh, ko pride do kakršnega koli tragičnega dogodka ali napada, vsega tega, čemu smo priča v zadnjih dneh, eh, so kolegi vedno bolj. Počutijo se vedno bolj nelagodno in eh, vedno manj um, so temu naklonjeni. Thank you. Um, and thank you very much for a very Jill Evans. Hvala lepa za vašo izjemno prepričljivo in zanimivo prezentacijo. Zahvalila bi se zlasti za nekatere izjave, ki ste jih podali glede pomena Evropske unije v globalnem smislu. Jaz v Združenem kraljestvu zastopan Wales. In pri nas se ta razprava pravzaprav šele začenja eh, tudi o referendumu glede eh, članstva v Evropski uniji. Merjenje javnega mnenja kaže, da večina valižanov želi ostati v Evropski uniji zaradi praktičnih vidikov. Nimamo pa kakšnih posebej prepričljivih, eh, strastnih razlogov, ki bi nas prepričali v to. Zato se vam zahvaljujem tudi za osvetlitev turizma z vidika Evropske unije. Tudi mi ugotavljamo, kako pomemben je turizem za naše gospodarstvo. Leta 2016 bo v našem okolju sprejet nek nov odlok glede tega, da bo to leto posvečeno turizmu, v katerem predvsem zbiramo mm, doživetja, torej doživetveni turizem. Turizem, eh, ki se dogaja zunaj, se pravi na prostem. Mislim, da je tudi to pomembno. Eh, rada bi vas prosila, če bi nam lahko upisali nekaj izgledov o tem, kako ste podnebno politiko lahko vključili v pobude za promocijo turizma. Mogoče ne omenim tudi sama še en vidik in sicer kako so lahko zagotovljeni tudi um, socialni interesi zaposlenih. Seveda je nujno, da zagotovimo delovna mesta, ampak to morajo biti ustrezna, primerna delovna mesta, kjer bodo, bo ustrezno poskrbljeno za zaposlene. Hvala lepa. Hvala lepa, Peter Lunkren. Tak för ordet eh, och välkommen hit eh, här Rifai. Hvala lepa za besedo. Pozdravljeni, gospod Rifaj. Seveda, razumem, da imamo različna mnenja glede Evropske unije. Po našem mnenju je Evropska unija neuspeh. Moralo bi iti za svobodo in eh, gibanje, trgovino, Evropska unija pa je postala birokratski monster, birokratska pošast, um, kjer ni ustreznih uspehov bilo doseženih. Turizem je bil do zdaj področje, ki je pravzaprav pobegnilo pred um, šapami in krempli Evropske unije. Zakaj? Zato, ker je šlo predvsem za turizem na lokalni ravni v posameznih državah in eh, ni Evropska unija tista, ki bi se odločila, kam naj potujem. Slišali smo to, kar eh, je kolegica povedala o Walesu, ampak če imamo ljudi, kot so Komorke in Richard Burns in podobne, potem njim oziroma v kraje, ki jih oglašujejo, ne bom potoval zato, ker mi Evropska unija tako reče, temveč ker se za določene destinacije osebno zanimam. Pravite, da je Evropska unija pomembna v smislu turizma. Zakaj pa ne govorimo o posameznih državah? Se je zato veliko zgledov. Če pogledamo Španijo, Grčijo, in nekatere druge države, te so samostojno postale zelo uspešne na področju turizma. Spomniti se moramo tudi na posamezne specifike držav. Vemo, zakaj gremo v Španijo, ker nam je všeč eh, biti na soncu. Na Švedsko potujemo zato, ker iščemo tišino in mir in eh, prelepo naravo, eh, kjer veljajo tudi pravila glede tega. Mislim, da Evropska unija tukaj nima nič uh, opraviti s tem. Izabel Klun. <laughs> Oh, Hvala lepa za vaš prispevek. Zelo zanimiva predstavitev je bila in eh, povedali ste tudi, kako pomemben turizem je in je lahko za Evropo, pa tudi mednarodno, globalno. Omenili ste tudi nekaj izzivov, podnebni izziv, vpliv, ki ga lahko turizem ima na zlasti revne skupnosti, ki so popolnoma odvisne od turizme, turizma. Omenili ste tudi, kako pomembno je, da izkušnje delimo. Mi poznamo pomen turizma za gospodarstvo. Naj omenim tudi kraje Natura 2000 v Evropi, 8 milijonov delovnih mest, kar pomeni 6 odstotkov delovnih mest v Evropi izhaja iz turizma oziroma iz območij, Natura 2000, torej tistih, ki so oddaljene od um, urbanih območij, ob mest. V Evropi imamo veliko ponuditi. Tudi za tiste, ki hočejo biti bolj aktivne, ki želijo preživljati svoje počitnice v neravi. Zato je pomembno, da zaščitimo to vrstne kraje naravne kraje oziroma naravna območja, bolj oddaljene skupnosti, tiste, ki so odvisne od turizma. Ugotavljamo, da so taki kraji izjemno pomemben del okrevanja gospodarstva. No, povedali ste tudi nekaj glede gospodarstva, ki deli, se pravi sharing economy ugotavljamo, da je to vrstna oblika gospodarstva, ki med seboj si deli zadeve, izjemno pomembna, ne glede na to, za kakšne povezave gre. Ali gre za tradicionalne izvajalce storitev, prevoznike, tiste, ki delujejo v gostinstvu, hotelirstvu in tako naprej. Mislim, da je za nas posebna vrste izziv da ponudimo mm, neko osnovo, neko okolje, ki bo zagotavljala enake pogoje za vse. To je izziv, ta izziv moramo sprejeti. Dejstvo je, da bodo v končni fazi potrošniki tako in tako se odločali po svoje. Opisali ste celo vrsto izzivov, med drugim tudi terorizem. Um, podali ste nam mnenje o tem, da ni prava pot, da kar tako zapremo meje. Mislim, da je izraz zapiranje mej malce premočen. Govoriti moramo o krepitvi varnostnih sil, varnostnih struktur, tako da bomo vedeli, kdo vstopa in kdo izstopa iz Evrope. Uh, mislim, da lahko uporabimo malce drugačen izraz, ne pa izraz um, zapiranje meja. Mogoče to, da vzpostavimo oziroma namestimo varnostne strukture. Kajti pomembno je to za varnost ne samo državljanov, temveč obiskovalcev v Evropi. Tudi obiskovalci, ki prihajajo v Evropo, morajo vedeti, da bo poskrbljeno za njihovo varnost in da bodo lahko potovali v varnem okolju. Še enkrat hvala za vašo predstavitev. Zelo zanimiva je bila z vrsto povdarkov, se lahko strinjam zlasti s tistim, kar ste dejali o izmenjavi izkušenj in pa o tem, eh, kakšno dodano vrednost prinaša turizem. Eh, ko gremo v drugo državo, seveda delimo izkušnje in spoznamo način življenja v drugih državah. Lepa Marija Grafin. Stimate, domnule sekretar general, trebuie să încep uh, cu a vă mulțumi și să-mi exprim... Uh, Hvala lepa, najprej bi se vam rad zahvalil. Ah, najprej bi se vam rada zahvalila. Vesela sem, da ste danes tukaj. To je za nas uh, res velik privilegij. Uh, zelo vesela sem, da sem se v zadnjih treh letih od vas lahko tako veliko naučila in um, privilegije tudi, ko ste v drugem mandatu uh, izbrani za predsednika izvršnega odbora. Uh, za vas je glasovala velika večina in mislim, da so, bila ta zadnja, um, da so bile zadnje volitve pri vas nekaj, česar uh, vaša organizacija še ni videla. V vseh razpravah je vsak član vam izrazil podporo, nasplošno so se člani strinjali, da ste prava oseba na pravem mestu. Vaš govor danes je bil zelo zanimiv, zelo močno ste spregovorili tudi glede uh, turizma s pravo strastjo. Strast pa seveda ni dovolj. Uh, treba je zagotoviti tudi ustrezno razumevanje položaja in uh, Mi potrebujemo sodelovanje in soglasje med Evropskim parlamentom in pa svetovno turistično organizacijo. Tim gospoda Rifaja je, tako sem ugotovila, ko sem bila ministrica za kulturo, res izjemno usposobljena skupina ljudi, zelo so strokovni in um, to, kar prihaja od vaših sodelavcev, lahko neposredno uporabimo tudi pri našem delu glede turizma v Evropi. Sama sem bila v odboru INTE za uh, notranji trg um, poročevalka uh, o poročilih, uh, ki se nanašajo na turizem. Mi smo dobili k temu poročilu tudi zelo pomemben amandma oziroma predlog spremembe, ki je bil široko sprejet. Uh, To, da združujemo strokovno mnenje in izkušnje, je za obe instituciji izjemno pomembno. Pomembno pa je seveda tudi za rast panoge, torej turizma, kajti to je eh, panoga, ki nikakor ni nezanimiva, je panoga, ki lahko pomaga vzpostavljati mer v svetu. Zato bi se vam rada še enkrat res zahvalila za vaš prispevek, za strokovno znanje vašega tima, ki je najzmeren vir informacij tudi za nas v Evropskem parlamentu. Tako predsednik našega odbora, kot tudi člani odbora bi morali podpreti tak pristop, kot ste ga opisali, pristop stalne izmenjave informacij in pa. Še eno pomembno stvar ste omenili, namreč, da bi morali biti mi vodilni, ko gre za področje prometa. V okviru našega odbora je seveda težko promovirati Evropo kot enovito destinacijo. Mi smo vendarle sestavljeni iz 28 držav. Evropa trenutno še nima neke enotne znamke, turistične znamke oziroma blagovne znamke. Eh, da bi nam to vendarle uspelo, se moramo zavedati, da je ravno prometni sektor zelo pomemben in eh, vse te prometne povezave je treba izboljšati, širiti, eh, pa ne samo prometne povezave, tudi um, poslovne povezave, recimo med Evropo, Kitajsko, uh, Tudi vse sistem dodeljevanja in izdajanja različnih dovoljen na tem področju je treba izboljšati. Hvala lepa, Klaudijo Monti. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário-Geral. Hvala lepa za besedo. Najprej bi se seveda rada toplo zahvalila generalnemu sekretarju Svetovne turistične organizacije za obisk v našem odboru. Ni prvič, da sem ga poslušala, ampak zmeraj znova sem navdušena nad tem, kar od njega slišim glede turizma, ki mu je zagotovo izjemno predan, kot sem turizmu predana tudi sama. Vaš obisk, gospod Rifajem lahko pripomore tudi k temu, da bomo mi kot odbor še ukrepili zavedanje o tem, kako pomembna je ta panoga in kakšna je pravzaprav naša vloga pri tem. Že od začetka tega mandata delamo na področju promocije turizma v Evropi in s tem bomo tudi nadaljevali. Turizem ni le dejavnost, ki nudi prostočasne aktivnosti, temveč je turizem del naše kulture, spodbuja boljše razumevanje med ljudmi po svetu. Turizem pa prispeva tudi k kulturni raznovrstnosti in, kot ste povedali, bogati posameznike in pravzaprav posamezne države. Zato moramo spoštovati tudi vlogo držav članic, vseh posameznih držav članic pri tem. Mi po eni strani želimo delovati skupaj, mi želimo biti enoten glas, ki zastopa to industrijo, po drugi strani pa moramo biti tudi združeni v raznolikosti. To je pomembno. Zavedamo se, kako velik pomen ima turizem za ustvarjanje delovnih mest zavedamo se tudi potencijala nadaljne rasti. Glede na vse, kar sem povedala, pa bi vam zdaj zastavila nekaj specifičnih vprašanj. Veliko govorimo o teorijah, željah, namenih, o tem, da želimo temu sektorju dati bolj vidno vlogo in da bi postal ta sektor bolj konkurenčen. Seveda pa tudi drugi sektori želijo doseči enako. V rokah imamo poročilo, ki govori o um, vlogi gospodarstva, ki je delitveno, sharing economy. Na plano prihajajo novi poslovni modeli in sicer v vseh panogah eh, gospodarstva, vključno s turizmom. Kako vi gledate na te nove poslovne modele oziroma platforme, kako nam lahko koristijo in kako lahko poskrbimo njihovo ustrezno sobivanje z tradicionalnimi oblikami gospodarske dejavnosti? Potem na kak način bo UNVTO povečala svoje sodelovanje z Evropsko unijo? Pred sabo imam um, novo zgodbo oziroma novico, zelo sveža je, od včeraj pravzaprav. Gre za novico oziroma opis vizumov in teh režimov. Združeno kraljestvo naj bi uvedlo bolj, celo bolj stroge vizumske zahteve in tudi druge zahteve pregledov na mejah zopr nekatere države, vključno s tistimi, ki so trenutno v postopku olajšanja vizumskih režimov. To Poročilo bo obravnaval tudi naš odbor in uh, rada bi slišala vaše mnenje in pa vaše izkušnje glede tega. Še enkrat hvala za vaš obisk in veliko uspeha tudi pri nadaljem delu. Sehr, Isabella de Monte. Isabella de Monte. Grazie innanzitutto, grazie Presidente, grazie per eh, aver organizzato questo. Hvala lepa za organizacijo tega pomembnega srečanja in najlepša hvala našemu gostu za obisk in za to, da je um, načel tako pomembno temo oziroma panigo, kot je turizem za Evropsko unijo. Pridružujem se predlogu kolega Ištvana, namreč, da naj bi pri nas uh, potrebovali tudi nek enoten protokol, tako da bomo vedeli, kaj počnemo, s čim se ukvarjamo, kaj so naše želje, kateri so naši ukrepi in kako jih izvajamo. Turizem je izjemno pomemben v gospodarskem smislu, pa ne le v tem. Turizem ima tudi kulturno funkcijo, saj približuje narode med sebojno. In preko turizma je pravzaprav dokaj enostavno doseči naše politične cilje. gre za temelj Evropske unije, to je spodbujanje rasti, zaposlenosti in pomoč eh, oziroma spodbujanje krasti tistih, ki so bolj oddaljeni in revnejši. Skupni imenovalec tukaj zagotovo je trajnost in pa prevzemanje odgovornosti. Tudi to ima za razvoj uh, turizma pomembno vlogo. Nekateri kolegi so danes že povedali in temu se pridružujem, da gre tukaj za sodelovanje. Tukaj ne moremo govoriti samo o regionalnih ravneh, o državnih ali lokalnih ravneh celo, temveč um, moramo, ko recimo smo nekje na drugem koncu sveta, biti zastopani tudi skupno kot Evropa. Seveda moramo pri tem zmeraj um, upoštevati in uh, biti pozorni na kakovost. Ne smemo dovoliti, da bo turizem zaradi konkurenčnosti se razvijal navzdol, ko gre za kakovost. Zato je zelo pomembno, da so zaposleni ustrezno usposobljeni in da je promocija, torej podpora turizmu, dobra. Uh, Eden od središčnih problemov tukaj zagotovo je koordinacija politike na področju turizma. Ne smemo dovoliti, da bi bile pristojnosti tukaj preveč razdeljene, razdrobljene. Na lokalni, regionalni, pa vse do evropske ravni je cela vrsta različnih odborov in drugih organov, ki se ukvarjajo s turizmom. In uh, treba jih je na nek način povezati oziroma razdeliti pristojnosti. Uh, Naj omenim še to, da so bile sprejete različne odločitve, ki so bile mogoče včasih preuranjene zaradi denimo strahu, ki je zavladal, ki pa bodo lahko imele velik vpliv na turizem. Za vse naj bi prihodni razvoj šel šo ponudbo za turistične stranke. Parlament tukaj oddaja zelo jasne signale, gre za delitveno gospodarstvo. Ta pojem je pomemben. Delitveno gospodarstvo, sharing economy, je zelo pomemben nov pojav. Um, zakonodaja ima tukaj sicer um, svojo vlogo, ni pa edina odgovorna za tako imenovano delitveno eh, gospodarstvo. Eh, ta slednji pojav zagotovo je treba na nek način regulirati zlasti zato, da bodo v panogi pogoji enaki za vse. In um, mislim, da bo to za prihodnost zelo pomembno. Hvala lepa, Pavel Telička. Uh, uh, Hvala lepa za to, da ste povabili gospoda generalnega sekretarja in seveda hvala gospodu Rifaju za predstavitev. Nekoliko ste načeli tudi politiko, kar cenim. Posebni spomini me vežejo na delo v turistični organizaciji, kajti v komunističnem času je bil s tem povezan moj prvi obisk tujinem. Takrat je potekal krok pogajanj v Svetovni trgovinski organizaciji in jaz sem bil tam kot um, res zelo neizkušen človek, predstavniki vaše organizacije pa so bili res izjemno izkušeni. Pa dovolj o spominih. Omenili ste vlogo turizma za Evropsko unijo in pa vlogo Evropske unije pri tem. Razumem in cenim, da je turizem v državah članicah v Evropski uniji podprt z različnimi politikami. Ne gre samo za turizem, gre, samo, gre tudi za povezave z drugimi področji, kot so varstvo potrošnikov. Danes denimo, ko kupimo turistične produkte na internetu, je treba nujno se zavedati, kako smo eh, kupci v teh primerjih eh, zavarovani, zaščiteni. Potem gre tudi za promet, povezave različnih vrst prometa, eh, informacijske podatkovne baze, ki jih lahko uporabljamo pri tem. Evropa zagotovo je izjemno privlačna destinacija, mnoge države članice so zanimive, privlačne. Eh, seveda pa kljub vsemu temu je Praga, nasplošno Češka republika, destinacija, ki bo ponavadi že pritegnila uh, ljudi iz oddaljenih krajev, ampak večinoma bodo ti prišli, pa bodo hoteli svojo izkušnjo združiti tudi še s čim drugim ali s katerimi drugimi destinacijami. Mnogi kolegi in kolegice so že povedali zelo smiselne stvari, ne bom jih ponavljal. Me pa zanima, kako se boste odzvali na nekatera od teh vprašanj. Delno ste se že pravzaprav v svojem uvodu. Po vašem mnenju, kakšen je trend, politika oziroma katera je tista aktivnost, ki je najbolj pomembna, ko gre za privabljanje turizma v Evropo? Kaj bi morali okrepiti še posebej? In po drugi strani, kaj Evropska unija in posamezne države članice delajo na robe? Ali če še enkrat eh, preokrenem vprašanje, kaj Evropska unija pri koordinaciji dela na robe? Vi imate pri tem kot predstavnik Svetovne turistične organizacije zagotovo svoje mnenje oziroma veliko informacij o tem. Kaj mislite o naši zmožnosti, da skupno delujemo na različnih mednarodnih forumih? Ali se vam zdi, da smo premalo usklajeni? Ali menite, da um, institucije Evropske unije niso dovolj usklajene? Oziroma ali mislite, da je ta koordinacija posem zadostna. Sprašujem zato, ker je to ponavadi izjemno pomembna tema tudi med nami v tem odboru. Dobravka. Hvala vam lepo. Švica. Želim se zahvaliti gospodinu Rifaju, što je došao danas na naš odbor. Hvala lepo, hvala, da ste obiskali naš odbor. Mislim, da ste govorili res optimistično in to mi je všeč. Vi zagovarjate svetovni turizem, mi pa želimo spodbojati evropski turizem. Evropa želi ostati vodilna na področju turizma in seveda delamo vse, da bi to bilo res. Spremljamo trende in uporabljamo tudi nove tehnologije, spremljamo podnebne spremembe in tako naprej. Ampak mislim, da obstaja velika dilema. Vi ste rekli, da nas to ne sme odvračati od eh, potovanja, ampak obstajajo pomisleki glede varnosti Schengen tudi postaja problem. Seveda tudi jaz sem optimistka, mislim, da se bo to rešilo, ampak to je res problem. Čisto konkretno, 10 odstotkov globalnega BDP prihaja iz turizma. Sama prihajam iz države Hrvaške, kjer 17 odstotkov BDP-a prihaja iz turizma. Iz Dubrovnika 100 odstotkov prihaja iz turizma. Vem, da ste Eh, obiskali tudi moje mesto. Dobro, če prihaja človek iz takšne države, iz takšnega mesta, potem ve, da je to neke vrste monokultura in da je treba delati na raznovrstnosti. Strinjam pa se s tistimi, ki so govorili o tem, da se Evropa ne bi smela omešavati v te posle okrog turizma. Strinjam se, delati moramo skupaj. Seveda je treba ohraniti raznovrstnost, to je bogatstvo, ki je pač nekaj zelo pomembnega za Evropo. Nekaj kratkih vprašanj imam za vas. Praga, Barcelona in tako naprej, druga velika mesta s tem nimajo problemov, mi pa imamo naslednji problem in sicer sezonskost. Zanima me, kako bi rešili vi to vprašanje. Sezonskost na področju turizma. Vem, da so potrebne nove naložbe in tako naprej. Ampak Takoj, ko začnemo graditi nove objekte, naprimer eh, igrišča za golf in tako naprej, se pojavijo ugovori, naprimer tisti, ki zagovarjajo okolje. Kako bi preprečili, da bi turizem bil sezonski? Kakšen je vaš nasvet? Kulturna dediščina, turizem, to je nezdružljivo, ampak obstaja še nekaj, namreč dvoboj med masovnim turizmom, naprimer križarke in tako imenovani elitni turizem. Kako bi lahko uravnotežili ti dve vrsti turizma? Zanima me torej sezonskost ter masovni in uh, elitni turizem. Veliko je še vprašanj. Želimo si, da bi Evropa ostala vodilna na tem področju. Hvala pa vam za vaše besede. Danke sehr. Hvala. Gospod Jakočič, on ni član našega odbora, zato ne poznam prijemka, ampak izjemoma vam dajem danes eh, besedo. Hvala lepa. Najprej hvala generalnemu sekretarju, da nas je obiskal. To je lep trenutek za to, da o turizmu govorimo drugače v Evropskem parlamentu kot običajno. Ko ste konec maja letošnje leto bili na Hrvaškem, ste obiskali regijo, v kateri živim sam. Vodil sem to regijo in to je Istra in veliko smo dali za turizem. Turizem je nekaj, kar koristi vsem, ki živijo na nekem območju. Pomaga tudi Evropi in Evropski uniji. Kolega Lundgren in jaz vas je podobna samo v eni stvari. Sva malce bolj korpulentna človeka. Drugače se ne strinjamo v ničemer drugem. Krepitev turizma, vsaj z vidika koordinacije, je dobra na evropski ravni, kajti to krepi konkurenčnost. Eh, konkuren, turizma v evropskih državah. Če nekdo pride z Kitajske ali iz ZDA, bo verjetno obiskal več držav. To je gospod Telička lepo povedal. In zato je dobro, da se izvaja koordinacija na ravni EU. Takrat, ko smo o tem govorili na Hrvaškem, sem vam govoril o tem, da sem napisal deklaracijo o evropskem turizmu v Evropskem parlamentu, nismo dobili večine, ampak do, začeli smo izvajati pogovore o tem, kako bi ustanovili neke vrste Evropsko turistično združenje. Ne bi imeli nove agencije, ne bi zaposlovali novih ljudi, imeli bi samo koordinacijski organ na tem področju. In komisarka Benkovska se prav tako strinja s tem, da premalo govorimo o turizmu. Gospa Izabela de Monte je pripravila poročilo na to temo, ampak to je vse, kar je bilo od turizma. Gospod Ištvan je zelo angažiran v zvezi z vsem, kar je neizogibno na področju turizma v Evropi. Vendar, kot destinacija, imamo na globalni ravni vedno manj obiska. Pred desetimi leti je bil odstotek 60 odstotkov, zdaj je 50 odstotkov, čez deset let bo 40 odstotkov in to vi dobro veste. Mi kot Evropa moramo znati podati odgovor na to. Ne bo vsaka država sama dala odgovora. Zdaj bom zaključil. Hrvaška ima največjo rast turizma v Evropski uniji, zato bi ljudje menili, da bi lahko bili proti, ampak mi ne moramo biti izoliran otok, nobena država ne se ne more izolirati, zato zagovarjam sodelovanje in možnost, da bi še več sodelovali na evropski ravni. Hvala. Hvala. Carlo Corazza, GD Grow.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 generalni sekretar Svetovne turistične organizacije. Turizem zagotavlja veliko možnosti za zaposlovanje in rast. Ta odbor, kakor veste, si vedno prizadeva za to, da bi privabili več naložb in da bi zagotovili nova delovna mesta. Želimo si zagotoviti 5 milijonov novih delovnih mest in tudi 5 milijard v smislu dodane vrednosti. Prav tako se strinjamo z analizami glede izzivov, s katerimi se soočamo. Podpirati moramo prizadevanja družine za to, da bi ohranjali konkurenčnost. To je smer, ki jo podpira tudi komisija. Lajšamo dostop do financ, spodbujamo izobraževanje in lajšamo tudi stike med eh, posameznimi podjetji. Res je, ekonomija deljenja, digitalna ekonomija, to so vse pomembna področja. Komisija pa mora poskrbeti, da bomo zagotovili ustrezno konkurenčnost. Nove storitve morajo imeti svoje mesto na skupnem trgu, pravila pa je treba izvajati sorazmerno. Strinjam se tudi s tem, ko ste omenjali, da turizem predstavlja izjiv glede trajnosti prispeva tudi k podnebnim spremembam. Mislim pa, da je Evropska unija v vrhu, kar zadeva prizadevanja na tem področju. Mislim, da bi lahko uskladili konkurenčnost turizma z bojem proti podnebnim spremembam. Uporabimo lahko več obnovljivih virov energije in tudi krožno gospodarstvo. To je strategija, ki jo lahko uporabimo sami. Strinjamo se tudi s tem, kar ste povedali v zvezi z izzivi na področju izdanja vizumov. Komisija je pripravila predlog na to temo lani. Pripričani smo tudi, da lahko uravnotežimo pomisleke glede varnosti, s čimer se komisija zelo ukvarja, z vizumskimi postopki. Dobro sodelujemo z vami in upamo, da bomo to v prihodnosti še okrepili. Thank you. Dankeschön. Und jetzt hat nochmal Istan Way. Hvala lepa. Istan Way, vodja delovne skupine za turizem in podpredsednik tega odbora. Izvolite. Hvala lepa še enkrat. Hvala za to razpravo. Hvala za to, da vedno več poslancev sporoča, da želijo specifične ukrepe na področju turizma. Gospod predsednik, veste, da. Delamo na tem področju, govorimo o 17-18 milijonih evrov, morda posredno o 25 milijonih evrov. Ampak ljudje, ki delajo na področju turizma, so tisti, ki jim poskušamo pomagati. To so ljudje, ki so posredno ali neposredno zaposleni. Zato želim, da za nekaj minut dobijo besedo tudi predstavniki zasebnega sektorja. 25 organizacij je pripravilo neke vrste manifest. Predsednik je celo sodeloval na enem od sestankov, ko so organizacije pripravile ta manifest. Mislim, da je to zelo pomembno, kajti mi odločamo v parlamentu. Zato želim predati besedo Eduardu Santanderju, ki Zanima me torej, ali lahko pove kaj več o tem. To pa ne bo šlo, kajte že tako ali tako smo pod časovnim pritiskom gospod Raif bo dobil nekaj minut, da pove svoje, zato mu dam kar besedo. Se opravičujem, potem pa bom kar nadaljeval, kajti zdi se mi, da so ljudje bolj pesimistični, ker nismo sposobni izstopiti iz tega scenarija, ki ga imamo. Predsednik pravi, da ni bilo rečeno, da bo industrija podala svoje mnenje in zato industrija ne bo podala svojega mnenja. Mi moramo govoriti med seboj, predstavniki industrije pa naj gredo domov. Mislim pa, da bi bilo bolje postopati drugače. Dve minuti, če to ni nedovoljeno v okviru pravil. Če predsednik meni, da to ni pomembno, ker tega nismo načrtovali, potem pa bo pač predsednik odločil, sam pa se s tem ne strinjam. Mi smo odbor za promet in turizem. Običajno govorijo samo poslanci, ki so v tem odboru. Naredil sem eh, izjemo v primeru gospoda Jakovčiča, potem sem dal besedo tudi komisiji tako pač to počnemo, seveda obstajajo izjeme, ampak e, izjeme morajo biti dogovorjene naprej. Zdaj bo dobil besedo gospod Rifaj. Izvolite. Hvala. Mislim, da sem zdaj iz prve roke videl, kakšne so operativne težave na ravni Evropske unije, Čutim se nekoliko krivega, kaj ti vem, da je Eduardo Santander zelo dober predstavnik, ampak pripričan sem, Eduardo, da boš ja, drugič dobil priložnost. Šest do sedem minut imam, trinajst govornikov je bilo, trinajst je številka, ki mi je všeč, sicer eh, ljudem običajno ni, ampak eh, izjiv pri tem je, da se odzoveš na številne komentarje, hkrati običajno odgovarjam vsakemu posebej. No, se bom potrudil po najboljših močeh. Najprej prijatelj iz Španije, ki je zelo pomembna država za nas, mi smo namreč eh, v Madridu, tam je naš sedež. Treba je zaeziti rast turizma, tako je rekel. Sam sem optimist in uh, včasih bi me kdo obtožil, da sem preveč optimističen in s tem se strinjam, tega ne zanikam. Ampak, če prihaja preveč ljudi, če pri, prihaja do prekomernih kapacitet, pač to usmerimo nekam drugam. Če upravim primer z vodo, lahko vodo upravimo za kakšne druge namene. To je dober primer, sam to gledam pač na ta način. Drugič. Pomembno leto, to podpiramo. Skoraj smo na tem, da bi na generalni skupščini Združenih narodov eh, leto 2017 razvili za leto trajnostnega turizma za razvoj. To bi se odlično dopolnjevalo in eh, to bi podpiralo tudi doseganje trajnostnih razvojnih ciljev. Prav tako je nekdo rekel, da je vprašanje odprtosti nekaj, kar bi lahko povzročilo težave za rast turizma povedal sem, da priznavamo, da ima vsaka kriza na ravni varnosti kratkoročne posledice za turizem. Vendar naše izkušnje kažejo, da vedno pride do hitre vrnitve na prejšnje stanje. Turizem je zelo odporna veja in se ne uda. Prejšnji teden sem bil v Parizu, pol ure pred tragičnimi dogodki sem priznal. Videl sem, kako so se ljudje na to odzvali. Drugi dan pa sem se povezal z hotelirji, da bi videl, ali je bilo veliko odpovedi. Veliko je bilo odpovedi, ampak pred dvema dnevoma sem spet preveril in vse je spet normalno. Tako pač uh, živi naša industrija. Gospa iz Walesa je podala komentar, s katerim se strinjam, namreč ta turizem pustolovščin je zelo pomemben, to je povezala z podnebnimi spremembami, vem, gospod predsednik, da vas to zanima in povedati želim naslednje. Pri svetovni turistični organizaciji sodelujemo z Evropsko unijo na številnih projektih. Povedati pa želim naslednje. Rast je treba izkoristiti za odgovoren turizem, trajnosten turizem in razvoj, ne samo na ravni podnebja, ampak tudi na ravni okolja, družbe in gospodarstva. Sodelujemo na projektu, ki se imenuje Energetske rešitve za hotele. To je zelo dober projekt, namenjen je majhnim in srednje velikim hotelom, kajti ti so še večji problem kot veliki hoteli. Velike hotele imajo v lasti velike korporacije, na katere lahko pritisnemo in vsaj načeloma morajo te korporacije podpreti prave politike. Ta projekt pa je projekt, ki ga izvajamo z podporo Evropske komisije. Gre za zmanjšanje energetske porabe vsakega majhnega in srednje velikega hotela za 17 odstotkov. Prav tako želimo uvesti čim več eh, virov, obnovljivih virov energije, vsaj do 25 odstotkov. To, to orodje je na voljo vsem. V petih evropskih mestih smo to preizkusili in to bomo uporabili tudi drugot po svetu. Zdaj pa še gospod Lindberg. Ne želim soditi o tem, kako uspešna ali neuspešna je Evropska unija in to je res eh, lepota Evropske unije, namreč da lahko poveš svoje mnenje. Evropska unija je zelo močna in svojo moč uporablja v prave namene. V svoji prezentaciji pa sem želel povedati, da bi ta moč postala zgled, zgled za druge. Ko govorim o enotnosti in sodelovanju, sem menil v svet, ne samo Evropske unije. Evropsko unijo želim videti tako kot drugi sanjači, namreč kot pot do boljšega sveta ki ga lahko imamo z odprtimi mejami, z visokimi standardi življenja, z visoko stopnjo varnostjo varnosti in tudi visoko stopnjo svobode izražanja. To je model, ki me zanima, še posebej, če gre za model za dobro. Strinjam pa se z vami, da Evropska unija ne sme reči, kam morate iti. To morate sprejeti sami. Nisem rekel, da mora Evropska unija spodbujati Evropsko unijo spodbujanje destinacij ni samo na, na evropski ravni, na nacionalni ravni, ampak na lokalni, regionalni ravni. Vsak muzej lahko spodbuja svojo destinacijo. Vsaka destinacija sama mora spodbujati, da jo ljudje obiščejo. Želim pa tri preproste stvari. Prvič, verjeti je treba v moč te industrije, kajti politična volja za to je najpomembnejša. Vse ostalo so podrobnosti. Če pa boste to obravnavali kot eh, drugotno vprašanje, ki vas ne zadeva, potem to nikoli ne bo nekaj, kar vam bo koristilo, niti ne bo napredka na tem področju. Drugič, pripravite treba standarde in pravila, ki bodo zagotovila ustrezne standarde, zato da vam bo svet sledil. Če je to moč, gospod Lindberg, potem je to moč, ki jo sam pozdravljam. Tretjič, zavedati se morate, da nam je treba pomagati pri tem, da bodo ljudje bolje poznali turizem. Turizem je eh, nekaj, kar je v Evropi zelo pomembna panoga. Več kot 50 odstotkov turistov prihaja v Evropo. Vendar turizmu se ne namenja veliko pozornosti, ne na nacionalni, ne na evropski ravni. To želim spremeniti. Turizem je mnogo pomembnejši na Maldivih, na Kubi, v Indoneziji, na Kitajskem, tudi na Japonskem. V številnih delih sveta je to bolj pomembno tudi na politični ravni, zato vas prosim, da temu namenite več pozornosti. Zdaj pa še naslednja intervencija, zakaj je Evropa zelo pomembna. Evropa je pomembna zato, ker je osnova turizma. Gre za zipko turizma. Imate veliko znanja, ampak to je še vedno v rokah zasebnega sektorja. Vlade tega še niso prevzele tukaj potrebujemo vašo pomoč. Delovna mesta. Povedati želim, da je turizem zaposluje 12 milijonov ljudi v Evropi. Večina teh je v MSP-jih. Dodati želim, da se strinjam s komentarjem o kakovosti delovnega mesta. Kakovost delovnega mesta v turizmu je običajno. Mm, nekaj, na kar človek ne more biti ponosen. To običajno ni skladno z mednarodnimi delovnimi standardi in delati moramo na tem, da bodo ta delovna mesta postala privlačna. To je tisto, kar Evropo ločuje od drugih. Oprostite, izgubil sem vse, težko berem svoje zapiske. gospa z Hrvaške je podala tehnična vprašanja. Mislim, da to ni ustrezen forum za to, ampak kar zadeva sezonskost, to je povezano z vprašanjem delovnih mest. Sezonskost je bolezen. To je izziv zato, ker če v nekaj vlagaš, če veliko vlagaš v nekaj, potem pa rezultate žanješ manj kot pol leta, potem je to zamujena priložnost. To ni dobra naložba in to predstavlja problem za vse. Mislim, da je treba izdelek, ponudbo diversificirati in dvigniti zavest. Obisk obale ni samo zato, da bi plavali. Obala je lahko celo zelo romantična po zimi. Opatija je na Hrvaškem, na primer, Avstro-Ogrski cesarji so tja hodili po zimi, ne poleti, zato ker je to mesto, kjer je res mogoče uživati. To je tisti nadzor, ki bi ga morali spodbujati. Gospod predsednik, oprostite mi, če sem koga izpustil, veliko intervencij smo slišali, ampak 13 vas je bilo in če bi želel pokomentirati vse, potem bi. To vzelo preveč časa, komentarjev je bilo zelo veliko, vseeno pa se vam še enkrat zahvaljujem. Res sem počaščen, da sem lahko bil tukaj, sodeloval bom z vami, gospod predsednik in gospod podpredsednik, zato, da bi imeli s komisarko seveda bolj trdne odnose. Hvala lepa. So, Mr. Rifa, thank you very much. Hvala lepa za vašo čudovito predstavitev in tudi za odgovore. Mislim, da smo imeli koristno razpravo in upam, da se bomo še kdaj videli.